Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose. Gospe in gospodje, dragi kolegi, prosim, da začnemo s delom in vas prosim za malo tišine. Vsem udeležencem tega vsega, sestanka odbora taks želim dobrodošlico, to je tudi medparlamentarni sestanek, zato želim dobrodošlico tudi gospodu podpredsedniku Duisenbergu, ki predstavlja tukaj nizozemsko predsedstvo. ter odbor za finance iz nizozemskega parlamenta. Ravno tako izrekam dobrodošljico vsem članom odborov za finance iz nacionalnih parlamentov. 20 držav ima tukaj svoje predstavnike in 37 različnih zborov parlamentarnih je zastopanih še več bi nas bilo, če ne bi imeli nekaj težav z datumi v nekaterih državah, kjer potekajo volitve ali so ravno kar potekali volitve ali pa zaradi tragičnih dogodkov, ki jih vsi poznate in ki so se zgodili na letališču v Bruslju. Mislim, da ste vsi seznanjeni z dnevnim redom in če naj ni pripomp, je dnevni red sprejet. Točka dve nekaj sporočil predsednika. Kot vsi sestanki našega odbora TAX je tudi ta sestanek odprt za javnost in se prenaša po internetu. Na tem sestanku se lahko uporabljajo vsi jeziki v Evropske unije, tudi sam govorim v svojem jeziku in to velja tudi za vsakogar izmed vas. Poleg tega bi želel spomniti na to, da je bil mandat našega posebnega odbora tak spodaljšan do konca meseca junija in eh, po prvih sklepih, ki jih je naš odbor pripravil v decembru mesecu, pa bomo končne sklepe dela našega odbora predstavili konec junija. 28. aprila bomo tudi organizirali delavnico o celi vrsti študij, ki eh, so jih pripravili ki jih je pripravil naš politični oddelek A. In temu bo sledil še en medparlamentarni sestanek, na katerega bodo spet vabljeni predstavniki parlamentov iz 28 držav članic, pa tudi predstavniki parlamentov vseh držav, ki jih je približno 80, ki jih je OCDE vključil v to eh, pripravo eh, končnega sestanka. Ta sestanek bo potekal v Parizu in To bo za nas priložnost, da po izmenjavi mnenj med člani iz Evropske unije lahko mnenja izmenjamo tudi še s predstavniki vseh ostalih držav, ki so pridružene temu procesu. Ne nazadnje moramo zdaj še nekaj storiti in sicer sprejeti um, zapisnike prejšnjih sestankov in sicer 14. in 15. marca ter 21. marca 2016, če tudi tu ni pripomp, sta zapisnika sprijeta. Še nekaj. Naj spomnim, kakšen je cilj današnjega sestanka in v katerem kontekstu ta sestanek poteka. Najprej bi se želel seveda zahvaliti gospodu Petru Deusenbergu, predsedniku stalnega odbora za finance v predstavniškem zboru, torej parlamentu nizozemske. Eh, žal Peter ne bo mogel ostati med nami celo popovdne. Je pa zelo pomembno za nas, da je vendarle prisoten in uh, sodeluje pri tem sestanku tudi najvišji predstavnik um, nizozemskega predsedstva za to področje. Še enkrat vas pozdravljam v naši sredi in se vam zahvaljujem za udeležbo. Kot sem že povedal, 20 eh, zborov je tu predstavljenih. Izmed teh jih je deset predsednikov ali podpredsednikov odborov za finance, proračun ali evropske zadeve. In uh, zato se jim še zlasti zahvaljujem. Uh, želim pozdraviti tudi, tudi uh, francosko narodno skupščino in angliško in angliški predstavniški zbor, ki sta nam uh, poslala svoje pisne prispevke. Ravno tako vabim ostale poslance, ki bi želeli uh, posredovati našemu odboru svoje pisne pripombe oziroma zamisli, da to storijo po, uh, te, po tem sestanku. No, naš namen je predvsem, da ugotovimo, kakšno je stanje duha v nacionalnih parlamentih. Glede na vsa besedila in predlog, ki so bila sprijeta in predloge, ki um, so bili na področju uh, izogibanja davkov uh, in učinkovitega, uh, učinkovitega obdavčevanja sprijeti v zadnjih mesecih, še zlasti uh, po Lux Lixu, na to imamo zdaj nov škandal v zvezi s Panama Papers. To zadeva predvsem Eh, področje obdavčevanja podjetij. In tukaj imamo seveda v igri eh, pravično obdavčevanje, pa tudi primerno raven konkurenčnosti med eh, evropskimi podjetji, kar je bistvenega pomena za notrni trg 28 držav članic, pa tudi istega pomena na svetovni ravni. Torej, eh, G20 in OCDE bosta na svetovni ravni v tem razpravljala eh, konec junija. Eh, na evropski ravni se o tem pogovarjamo tukaj. Ravno tako je konec luksemburškega predsedstva bilo govora o LuxLixu. Pa še trenutni svežen, ki ga imamo na mizi, eh, je v obravnavi v svetu ministrov trenutno pod eh, nizozemskim predsedstvom. Vrsto priporočil na tem področju, ki smo jih pripravili, smo vam že poslali. Gre za razne predpise, ki zadevajo evropsko zakonodajo. Najprej usklajevanje davčne osnove za velika podjetja in uh, Evropski parlament na svetovni ravni seveda v, na tem področju sledi priporočilom OCDE. Tako da bo naš konkreten predlog pripravljen v drugi polovici tega leta v sodelovanju z Evropsko komisijo. Glede samega obdavčevanja, seveda mi nimamo pristojnosti, obdavčevanje je pristojnost držav članic in zato ste odgovorni vi znotraj nacionalnih parlamentov. Je pa naša dužnost, da z našim delovanjem omogočimo vsem vam izmenjavo mnenj, analiz in predlogov in da vam pomagamo, da boste pri tem upoštevali tudi evropsko ter mednarodno razsežnost eh, vaših odločitev, ki bodo sprejete na nacionalni ravni. Saj v končni fazi bo vsaka država sprejela odločitve zase. Vendar pa um, je um, tudi tu potrebno soglasje. Uh, In uh, vsekakor ne gre za to, da bi državam članicam usiljevali kakršnokoli odločitev. Naša vloga je samo vodenje in izmenjava mnenj eh, in to na čim višji možni ravni znotraj Evropske unije. Namreč napram OCD-ju in tudi ZDA in eh, drugim tretjim državam moramo imeti skupno stališče. Sredi meseca maja bomo naša stališča posredovali ZDA in eh, to zato, da bomo zagotovili, da tudi ZDA eh, same upoštevajo priročila OCDE. Tako. Eh, Danes bom eh, dal besedo tudi gospodu Doisenbergu za eh, uvodni nagovor na to generalnemu direktorju eh, za finance pri Evropski komisiji gospodu Kuestu, ki je tudi tukaj in se mu za to zahvaljujem. In na to bo vsak izmed štirih predsednikov odborov iz nacionalnih parlamentov dobil na voljo pet minut. E, to so predstavniki grškega, italijanskega e, in mađarskega parlamenta ter polskega senata. In v skladu s tradicijo teh medparlamentarnih srečanj Eh, boste seveda lahko prosili za besedo, zato so na voljo obrazci in besedo boste dobila po dva poslanca iz nacionalnih parlamentov, za njima pa poslanec iz Evropskega parlamenta in tako bo to potekalo. Zdaj pa gospod Dojsenberg, izvolite. Najlepša hvala, gospod Lamasur, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem kolegu Alanu Lamasurju, da je organiziral to srečanje s predstavniki nacionalnih parlamentov ter da me je povabil, da podam nekaj uvodnih pripomb. Med kosilom smo imeli priložnost izmenjati nekaj preliminarnih stališč in mnen glede današnje obravnavane tematike. Že zdaj mi je jasno, da ta sestanek poteka ob pravem trenutku. Evropska komisija je objavila več relevantnih predlogov in sporočil v zadnjih mesecih in tednih. Poleg tega pa smo dobili tudi poročila o panamskih dosjejih. Danes se pogovarjamo o zelo resnih vprašanjih. Prepričan sem, da ni nacionalnega parlamenta v Evropski uniji, v katerem vprašanje obdavčitve skladno z zadnjimi dogodki ni na vrhu obravnavanih prioritet. Kot predsednik stalnega odbora za finance v nizozemskem parlamentu bi želel predstaviti naša stališča, tako stališča nizozemske vlade, kot tudi odzive nizozemskih poslancev. Najprej nizozemska vlada. V svojem dopisu parlamentu z dne 7. junija 2015 lani je nizozemska vlada zavzela jasno stališče glede boja proti davčni utaji strani multinacionalnih podjetij. Obenem pa smo želeli ohraniti tudi privlačno vzdušje za mednarodno poslovanje. Vlada želi tesno sodelovati tako znotraj okvira EU kot OECD v boju proti davčni utaji in izogibanju. Prav tako smo osvetlili, na katerih področjih bi želeli prevzeti vodilno vlogo. Specifično pri povečevanju transparentnosti, naprimer z izmenjavo informacij med davčnimi organi, pa tudi z izmenjavo davčnih odločb med davčnimi organi. Drugič, okrepiti želimo smernice OECD za transferne cene, obenem pa želimo tudi izboljšati pristop k državam v razvoju in sicer, da razširimo zmogljivosti davčnih organov v teh državah ter izboljšamo tudi sporazume. Drugič, Proti zlorabi bi se morali bojevati na dvolateralni ravni z konkretno zakonodajo. Da se tukaj ne bi uporabljali hibridni preferenčni režimi in pa sama zloraba teh sporazumov. Poleg tega nizozemska vlada želi spodbujati svojo politiko z davčno mrežo in tako imenovano prakso davčnih presoj. Po objavi poročila OECD BEPS 5. oktobra je nizozemska vlada ponovno potrdila svojo podporo tej politiki. Tako promovira tudi skupne standarde poročanja OECD, avtomatično izmenjava informacij za pre, izboljšanje preglednosti, pa tudi poročanje po posameznih državah. Kot trenutno predsedstvo Evropske unije je nizozemska vlada poudarila, da išče kompromise in enotne rešitve za vse evropske države, ki se želijo spopasti s to problematiko, obenem pa ohraniti tudi konkurenčnost in privlak za mednarodno poslovanje. Drugič, odzivi nizozemskih poslancov. Nizozemski poslanci so zauzeli kar nekaj večinskih stališč. In želel bi predstaviti šest specifičnih predlogov, ki jih je sprejel nizozemski parlament in ki bi bili lahko relevantni za današnjo popovdansko razpravo. Nizozemski parlament najprej poziva vlado, da oblikuje načrt in kot pravijo, da zagotovijo nadaljevanje privlačnosti nizozemskega ozračja poslovanja za mednarodne poslovne akterje. Poleg tega je nizozemski parlament zaprosil, da se razdeli svežen atop, torej svežen ukrepov izogibanja proti davkom na dva dela. OECD in nizozemska EU. In to je skladno z predlogi, ki jih je podala Nemčija med ECOFINom. Poleg tega je nizozemski parlament zahteval, izvedbo ocene učinka različnih komponent OECD BEPSA skladno z predlogi Finske, Luksemburga, Belgije in drugih držav članic. Tudi to je bilo predstavljeno na srečanju ECOFINA 12. februarja. Poleg tega nizozemski parlament zahteva sporazum znotraj okvira ATOPA na naslednjem vrhu ECOFINA, torej še letos med predsedovanjem nizozemskim. Nizozemska želi spodbujati tudi poročanje po posameznih državah v celotni Evropski uniji. In obenem si želi oblikovati tudi črni seznam davčnih oaz ter oblikovati nekakšne skupne sankcije za akterje, ki se znajdejo na tem seznamu. To so bili torej predlogi nizozemskega parlamenta. Potem pa še nekaj pripomb glede panamskih dosjejev. To so aktualne zadeve. To ni konkretno vezano na multinacionalke, ampak na določen zasebni lasniški kapital, ki se nahaja druge. S tem se predvideva, da transparentnost ni ustrezna in da se premoženje ne prijavlja določenim davčnim organom, kar vodi tudi do davčnih utaj. To bi morali obravnavati v v okviru kazenskega prava. In tukaj gre za nekaj popolnoma drugega, kot za zagotavljanje ustreznih investicijskih pogojev za mednarodno poslovanje. Spoštovani kolegi in kolegice, naj zaključim. Še enkrat bi želel podariti, da se moramo danes kaj naučiti eden od drugega. Nadaljevanje mednarodnega sodelovanja med nami je bistvenega pomena. Saj je glavni izvor problematike to, da davčni sistemi v današnjem globaliziranem trgu storitev in kapitala ne deluje dobro in le skupaj se lahko lotimo tega. Hvala. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci de... Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za vaš prispevek ter te zelo natančne navedbe in povzetek vašega dela v parlamentu. Zdaj pa eh, dajem besedo še gospodu Questu, predstavniku Evropske komisije. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, gospod Lamasur. Gospe in gospodje, veliko veselje me je, da sem danes lahko z vami in se pogovorim o kampanji za bolj pravično, bolj učinkovito in bolj konkurenčno obdavčitev po celi Evropi. Danes so me povabili za to, da predstavim delo komisije na področju davčne utaje družbe in še posebej multinacionalk. Na to se bom sredotočil. Vendar pa, kot ste že videli, ni mogoče spregledati te nevihte, ki so jih ustvarili panamski dokumenti. Zato mi dovolite, da najprej podam dve pripombe v pozavi s tem. Prvič, mislim, da panamski dosej jasno kažejo na te, kako zelo pomembno je, da zagotovimo sodelovanje na ravni EU in na globalni ravni pri boju proti davčni zlorabi. Znotraj Evropske unije smo že začeli izvajati zavezujočno okvir, s katerim naj bi zagotovili večjo preglednost v primeru posameznih računov, končnih upravičencev in tudi bančnih praks. Ko bo ta sistem funkcionalen, ko bo deloval, bo zelo težko, da bi se izvajala kakršnakoli davčna utaja vsaj znotraj Evropske unije. Poleg tega uporabljamo tudi odnose z mednarodnimi partnerji za uvedbo podobnih odločb na mednarodni ravni. Za tiste države, ki oklevajo glede tega in nočejo delovati skladno z mednarodnimi daljšimi standardi, pa bomo predlagali tudi nov črni seznam Evropske unije skupno s sankcijami. Še nekaj drugega bi želel povdariti v povezavi z Panamo. Uh, To jaz mu kažem na to, da še vedno obstajajo določene vrzeli znotraj mednarodnega davčnega sistema in te treba odpraviti, če želimo biti uspešni pri boju proti davčni zlorabi. Komisija že sodeluje s parlamentom, državami članicami, z OECD in drugimi mednarodnimi partnericami, še posebej z organizacijo G20, pri krepitvi naših obrambnih zmogljivosti. V tem smislu bi želel še posebej pozdraviti pomembno vlogo Evropskega parlamenta in podariti tudi ključno ulogo, ki ga ima pri ohranjenju političnega zagona in nadaljevanju te politike. V petek se bodo srečali finančni ministri Evropske unije na neformalnem srečanju ECOFIN in se pogovorili o implikacijah panamskih dosejev ter o primernem odzivu Evropske unije. Komisija pa bo potem zahtevala tudi politične zaveze na visoki ravni, ki jih bomo pretvorili v ambiciozne ukrepe in cilje. Potem pa še današnje vprašanje in sicer načrt za boje proti davčni utaji. Veliko dokazov imamo, da pametne pobude skupaj z političnimi zavezami lahko dosežejo ustrezne rezultate. V zadnjih letih je komisija predstavila vsaj tri velike svežnje davčnih reform za družbe in podjetja v odziv na javne zahteve po bolj pravični obdavčitvi. Naš pristop smo želeli zasnovati na čim bolj celovit način in obravnavati tudi vsa področja obdavčitve. Naprimer, zagotovili smo novo stopno transparentnosti med državami članicami tudi pri sodnih odločbah in pri CBCR-u. In ko smo predlagali, prejšnji teden smo predlagali razširitev te preglednosti, iti še koraka naprej, tako da bomo zagotovili javni dostop do poročil po posameznih državah glede dejavnosti družbe. To je nekaj, kar je parlament zahteval in na to se zdaj odzivamo. Prav tako smo razvili pravno zavezujoče ukrepe proti davčnemu izogibanju. Tudi v primeru selitve dobička in nekaterih umetnih dogovorov, na katere, se, na katere so nas upozorili panamski doseji. Prav tako smo začeli delati na nekaterih novih pravilih za transferne cene in tudi oceno preferenčnih režimov. Prepričan sem, da bomo s takšnimi ukrepi bistveno izboljšali davčno okolje v EU za državljane, za podjetja in tudi za same države članice. Pri teh dejavnostih smo se osredotočali na tri glavne cilje. Prvi cilj je zagotoviti učinkovito politiko obdavčevanja v celotni Evropski uniji, tako da bo vsako podjetje plačalo pravični delež davkov tam, kjer dobiček ustvari. Želel bi povdariti, da ko govorimo o učinkovitem obdočevanju, ne govorimo o minimalnih davčnih stopnjah. Davčne stopnje so seveda stvar nacionalne suverenosti in to v celoti spoštujemo. Vendar, ko se država članica odloči glede nacionalne davčne stopnje, mora biti zmožna to davčno stopnjo tudi učinkovito spoštovati, jo izvajati, ne da bi spodkopavala politikov zaradi agresivnega davčnega načrtovanja ali davčnih odločitev drugih. In to je gonilo pri našem delu. Drugi cilj je ustvariti enake pogoje za vse države, članice in podjetja v EU. Trenutno nekatere države članici skušajo zaščititi svoje davčne osnove, vendar pa to spodkopava dejstvo, da njihovi sosedi pri tem prevzemajo različne pristope manjša lokalna podjetja pa so ob enem v vedno slabši situaciji zaradi selitve dobička multinacionalk. Ocenjujemo, da ima domača podjetja 30 odstotno večjo davčno breme kot multinacionalke ravno zaradi davčne utaje. Če se želimo boriti proti davčnemu izogibanju in utaji in zagotoviti zdravo tržišče, moramo zagotoviti tudi pravično konkurenčnost in enako obravnavo na področju davčnih politik. S tem pa smo že pri tretjem cilju in sicer okrepiti konkurenčnost enotnega trga v celoti. Trenutna davčna pravila niso le zastarela, ampak tudi zelo raznolika v celotni EU. To povzroča upravne glavobole, potem tudi pravno negotovost in nepotrebne stroške za med državno poslovanje oziroma čezmejno poslovanje na enotnem trgu. Stabilnost, gotovost in tudi enostavno poslovanje so bistvenega pomena in tudi temelj konkurenčnega gospodarstva. Vendar pa to lahko zagotovimo le, če bodo države članice tesno sodelovali na področju obdavčevanja družb na usklajen in koherenten način. To sodelovanje je še posebej pomembno trenutno, saj države članice začenjajo izpolnjevati mednarodne zaveze znotraj BEPS-a. BEPS je izjemen dosežek in države članice morajo postati zgled pri izvajanju teh ukrepov na hiter in učinkovit način. Vendar pa se moramo izogibati zamisli, da bodo države članice poiskale svoje rešitve pri izvajanju BEPS-a. Z 28 različnimi pristopi se bomo morali soočiti tudi z nekaterimi mednacionalnimi navzgriži za pravno negotovost in s tem se bodo postavljali nove ovire za podjetja. Glede na to, da je EU enoten trg za svojo sodno prakso in svoboščino, mislim, da potrebujemo tudi enoten pristop pri izvajanju čezmejnih ukrepih. In to si skušamo doseči z različnimi novimi pobudami v tesnem partnerstvu z Evropskim parlamentom in državami članicami. Glede na to, si še vedno želimo ohraniti ravnovesje na področju davčne politike in v celoti priznavamo tudi suverenost in subsidijarnost držav članic pri oblikovanju lastnih davčnih sistemov. Pri tem se zavedamo tudi pomena subsidijarnosti in sorazmernosti, ter smo pozorni tudi na izbiro pravilnih orodij za zagotavljanje bolj pravične obdočitve. Včasih to pomeni zavezujočo zakonodajo Evropske unije, še posebej, če se pojavi tveganje za integriteto, integriteto enotnega trga ali pri nekaterih čezmejnih vprašanjih. In tako je bilo tudi pri nekaterih zadnjih pobud o transparentnosti, glede katere so se države članice sporozumele tudi januar smo predstavili določene ukrepe. Tukaj potrebujemo čezmeni pristop. V drugih situacijah pa predlagamo določene optimalne rešitve za države članice in jim omogočamo, da to izvajo na nacionalni ravni. In to je tudi primer zadnjih priporočil za preluditev na področju ukrepov proti zlorabi, pa tudi pri nekaterih primerjih eh, bilateralnih davčnih dogovorov. Potem pa na nekaterih področjih je to sodelovanje prav gotovo dovolj, da se doseže to, kar želimo na ravni EU. Naprimer, pri patentnih boksih je bilo tako, pa tudi pri vzpostavljanju jasne povezave na področju raziskav in razvoja pri davčnih posojilih. Ta pristop se zdi uspešen, vsaj za zdaj, in še naprej bomo spremljali ta pristop na osnovi medsebojnega preučevanja oziroma evalvacije. Danes bi vam želel na kratko predstaviti tudi ambiciozni načrt Evropske komisije za bolj pravičen davčni sistem za podjetja v Evropski uniji. Imamo še veliko drugih podjetij, med katerimi je zelo pomembno tudi, eh, pobud, med katerimi je zelo pomembna tudi pobuda CCCTB, ki jo bomo dobili poznaje letos. Komisija pa je le eden del tega mehanizma. Predlagamo rešitve, vendar če se glede teh rešitev ne dogovorimo in ne začnemo za izvajati, ničesar ne dosežemo. Evropski parlament mislim, da moramo pohvaliti v smislu medsebojnega sodelovanja. Bil je namreč tudi pomembno politično gonilo v ozadju teh zamisli. Nacionalni parlamenti so prav tako zelo vplivni In res bi vas lepo povabil k temu, da čim bolj izkoristite te priložnosti, priložnosti za politični dialog med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Z politično težo, ki jo imate doma, lahko spodbujate tudi k učinkoviti in hitri izvedbi teh ukrepov in teh reform. To pa seveda potrebujemo. Na koncu bi želel podariti, da Evropska komisija seveda je vedno odprta za zamisli in predloge nacionalnih poslancev pri davčni politiki, zato vas prosim, da se pogovarjate z nami, ko imate kakšno stališče, kakšen prispevek in veseli me, da bom danes slišal nekatera ta stališča. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Masurju in odboru, da je organiziral to srečanje in da ste me povabili. Hvala. Hvala lepa, gospod generalni direktor, v redu. Zdaj bomo torej prešli k izmenjavi mnenj in stališč. Najprej bomo dali besedo, kot sem že napovedal, štirim predsednikom odborov, potem pa tistim, ki bodo za besedo prosili pisno. Dobili ste že obrazec, na katerem ste se lahko prijavili. In kot sem rekel, po dva predstavnika nacionalnih parlamentov in potem predstavnik Evropskega parlamenta. Takšen bo vrstni red. Prvi bo dobil besedo gospod Kristos Gjalas, predsednik odbora za finance in eh, proračunsko ravnotežje v grškem parlamentu. Pet minut imate na voljo, kje ste? Izvolite. Uh. Spoštovani kolegi, dober dan. Hvala lepa. Danes razpravljamo o izredno pomembni in resni temi in sicer o davčnih utajah. To je povzročilo probleme tako v Evropi kot povsod po svetu. Govorimo torej o begu kapitala praktično povsod. Eh, to je velika težava za vse naše države, velika težava je to tudi za nelojalno konkurenco. Gre namreč za um, željo po dobičkih in sicer tako, da se utoji oziroma izogne plačilu davka na prihodek uh, gospodarskih družb pa tudi drugim davkom. Uh, Ugotavljamo zdaj, po šestih letih, kar smo začeli z delom na tem področju, da vrzeli še vedno obstajajo in da rešitve niso zadovoljive. Glede Panama Papers, mislim, da imamo danes odlično priložnost za razpravo o tem eh, ter za ugotovitev, kateri so skupni imenovalci na področju posredne obdavčitve blaga. DDV bi namreč moral biti usklajen. Če bi le imeli neke skupne imenovalce, minimalne in maksimalne vrednosti znotraj Evropske unije. Imamo pa dva glavna problema med državami članicami Evropske unije, pa tudi drugimi državami izven Evropske unije. Vsekakor te davčne oaze predstavljajo velik problem, še zlasti za tiste države, kjer je stopnja davčnih utaj zelo velika, med njimi je tudi moja država, Grčija. In uh, sosednje države, ki imajo nižjo davčno stopnjo in ki so pravzaprav davčne oaze, onemogočajo tudi naši državi, da bi lahko našla izhod krize, ki jo je prizadela v zadnjih letih. Tako da vsta črni denar, vsta beg denarja mm, se ni zgodil sam po sebi. K temu so veliko prispevale tudi banke in zato mora zakonodajalec eh, posredovati in eh, sprejeti predpise, ki bodo onemogočili te pretoke kapitala. Mislim, da bi morali imeti podobne davčne sisteme v vseh državah Evropske unije, zato da bi dosegli pravo harmonizacijo davčnih politik in da bi Evropska unija lahko končno postala podobna tistemu, kar so si zamislili njeni ustanovitelji. Dragi kolegi, izmenjava informacij in podatkov mora potekati neposredno in hitro, še zlasti na področju obdavčitve gospodarskih družb. Tu bi potrebovali enotno bazo podatkov. To pomeni, da čim določena družba začne poslovati, bi eh, zahvaljujoč tem eh, medsebojnim povezavam med državami članicami. Eh, njena dejavnost bila zabeležena v tej skupni bazi podatkov, eh, ki bi bila vsem dostopna in sicer njena dejavnost znotraj ter izven Evropske unije. Dragi kolegi, gospodarsko in eh, denarno poenotenje znotraj Evrope ne bo mogoče, če se bomo vsak izmed nas, na vsak na svoji strani problemov lotevali vsak po svoje. Zato je potrebno prejti k neki drugi etapi in sicer davčne stopnje za neposredno obdavčitev. Tudi tukaj bi morali določiti pragove zato da bi vsaka država znotraj tega okvira lahko opredelila svoje politične in davčne cilje. Bistvenega pomena je, da bi Evropska unija v boju proti temu pojavu eh, nezakonitega pretoka kapitala nastopila enotno. Zato bi končno morali sprejeti zavezujoče odločitve, ki jih bodo eh, spoštovali vse države članice. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdaj pa dobi besedo eh, predsednik eh, odbora za gospodarstvo, trgovino in turizem v italijanskem senatu, gospod Massimo Muketti. Za pet minut izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Sporočilo parlamentu in svetu z dne 28. januarja. Je sporočilo komisije, s katerim se komisija želi lotiti davčne utaje ter um, agresivnih davčnih politik v posameznih državah članicah, ki ne temeljijo na um, enotni davčni stopnji. in ki temeljijo na um, prenašanju dobička v države, kjer je davčna stopnja ugodnejša, kar je mogoče zaradi zaostalega davčnega sistema v posameznih državah članicah. Komisija državam članicam priporoča, naj ne sprejemajo enostranskih ukrepov in zato ima dobre razloge. Tudi glede na srečanje z ameriškimi organi in srečanje OCD-ja, o katerem je že govoril predsednik Lamasur, ki bo potekalo čez nekaj mesecev. Kljub temu pa ugotavljamo, kako se države članice nikamor ne premaknejo na tem področju in k temu jih spodbujajo tudi velike gospodarske družbe, še zlasti multinacionalne. Uh, in um, tukaj je potem možen samo še sodni pristop. Um, naj vam podam primer iz Italije. Raziskave delovanja družb, kot so Apple um, in druge računalniške družbe, so pokazale, da samo pri poslovanju z, glav, z velikimi strankami te družbe preusmirijo zelo visoke vsote denarja. Tako da v končni fazi se izkaže, da kljub temu, da sprejemamo odločitve, za katere se vsi zauzemamo, te odločitve sprejmemo ponavadi prepozno. In kako lahko opredelimo ta dogajanja? V glavnem gre za um, iskanje območja, na katerem je uh, davčna stopnja glede na uh, prijavljeno davčno osnovo ugodnejša. To je sistem, ki deluje že dolgo časa in ki omogoča različne oblike utaje. Ampak ta koncept, kot ga definiramo v pravnem smislu, je eh, vendarle presežen. Zato, ker ni mogoče eh, samo na tej podlagi ugotoviti, eh, kakšne so te agresivne davčne strategije multinacionalnih družb, ki um, prodajajo svoje izdelke v različnih državah in za katere zaračunavajo storitve po spletu, potem pa e, pridobljene dohodke preusmerjajo izven Evropske unije v prave davčne oaze. Znotraj unije to povzroča državam veliko škodo in e, tako delovanje tudi izkrivlja konkurenčnost, hkrati pa povzroča negotovost v poslovanju in ne spodbuja e, čezmejnega delovanja drugih gospodarskih družb. Italijanska vlada je zaprosila za oceno situacije, pri čemer se sprašujemo, ali ni zdaj prišel trenutek za to, da se dejansko pri prodajah preko spleta podjetjem, ki to počno, eh, naloži obveznost, da se prijavijo kot um, podjetja z davčno številko v Italiji, s čimer bodo omogočile, da bo možno nadzirati njihovo eh, bilanco, ali pa da se določi eh, neko pavšalno stopnjo obdavčitve, naprimer v višini 25 odstotkov, ki eh, jo bo morala plačevati podružnica te multinacionalke, ki ima sedež v naši državi. To je naš predlog, seveda pa Italija eh, ne bo eh, ukrepov sprijemala enostransko. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa dobi besedo predsednik odbora za ekonomske zadeve v mađarskem parlamentu, gospod Erik Banki. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospe in gospodje. Najprej mi dovolite, da sem v imenu mađarskega gospodarskega odbora zahvalim. Izkoristil bi to priložnost, da predstavim tudi naše stališče in veselim se izmenjave mnen z drugimi predstavniki evropskih držav. Dačno izogibanje in boje proti dačnemu izogibanju sta zelo pomembni vprašanji, še posebej za nacionalne parlamente. Multinacionalke uporabljajo kompleksne davčne strukture in mehanizme in selijo dobiček od področja oziroma države ustvarjanja teh dobička. Kot so povedali nekateri pred menoj, je najpomembneje to, da se zauzamemo za ustrezno davčno osnovo ter za obdavčitev podjetij tam, kjer se dobiček ustvarja. Naj podam primer. Na mačarskem je bila lokalna obdavčitev problematična, zaradi tega, ker so tam delovala podjetja z več različnimi sedeži, uporabljali so torej preferenčni davčni sistem in na ta način plačevali najniže davke. To prakso nam je uspelo zajeziti in obdavčili smo podjetja tam, kjer so ustvarila dobiček. Skladno za davčnim sistemom, ki je veljal v določeni regiji. ali v določenem kraju. Mislimo, da morajo biti davčni sistemi in davčni predpisi učinkoviti, vendar kot je povedal nizozemski predstavnik, moramo ustvariti ustrezno davčno okolje, ki ne bo izgnalo multinacionalk ven iz naših držav. Mislimo, da predlagana davčna stopnja oziroma osnova zagotavlja ustrezno davčno okolje. Pomembno je izmenjavati tudi informacije med davčnimi organi, zato da bodo ti postopki učinkoviti, da bomo lahko okrepili izmenjavo informacij. Italijanski kolega je govoril o globalnih spletnih podjetjih in obdočitvi teh podjetij. To je zelo pomembno vprašanje, še posebej v primeru tistih družb, ki se soočajo oziroma pri katerih je zelo težko izslediti pretok storitev in blaga. Ravno zaradi tega je zelo težko obdavčiti te družbe in podjetja tam, kjer se dobiček ustvarja. Mačarska podpira sodelovanje z državami članicami EU, kot tudi z državami OECD. In mislim, da moramo poskrbeti za čim boljše sodelovanje na čim hitrejši način. Seveda moramo pri tem spoštovati tudi pristojnosti nacionalnih vlad. Mačarska vlada in parlament si prizadevate pregledati in oblikovati celo kupico predpisov, ki bodo omogočili učinkovito davčno politiko. To pomeni, da moramo ustvariti zakonodajo in predpise, ki bodo vodili v kompleksno in poenoteno pravno okolje, znotraj katerega bomo lahko poskrbeli za boj proti davčnemu izogibanju in utaje. Mađarska vlada bo nekatere predloge na evropski ravni tudi prenesla v nacionalno zakonodajo. Po drugi strani bi želel povdariti, da takšno sodelovanje ne more posegati v nacionalno suverenost na področju davčne politike, je pa bistvenega pomena, transparentnost, preglednost in tudi sami smo napredovali na tem področju z spletnim računovodskim sistemom in tako učinkovito lahko urejamo davčno politiko. Eh, et enfin, je donne la parole au... Hvala. In na koncu dajem besedo še predsedniku odbora za um, proračun in javne finance v Polskem senatu, gospodu Žegorju Bjereckemu. Eh, na początku chciałem podziękować panu przewodniczącemu. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku se vam želim zahvaliti za to, da smo organizirali to srečanje. Hvala tudi nizozemskemu predsedstvu, da so se lotili tega precejšnjega problema. Zdaj skupaj iščemo rešitve. Dejstvo je, da velike multinacionalke izkoriščajo vse možnosti za to, da bi se izognile plačevanju davkom in na polskem javnost to zelo negativno sprejema. Velike trgovinske vrige, na primer, plačujejo zelo malo davkov ali pa sploh ne. Tudi v zadnji volilni kampanji se je o tem veliko govorilo in koalicija, ki je zdaj na oblasti, je prav zaradi tega lahko tudi zmagala. Rekli bi lahko, da zaradi problemov s plačevanjem davkov blaginja družbe ne napreduje in zaradi tega bi potrebovali pošten način obdavčevanja podjetij v Evropski uniji. Spremembe bodo pozitivne le, če bomo sodelovali na evropski ravni. Še posebej pozdravljamo dejstvo, da si Evropska komisija prizadeva za to, da bi dobiček podjetij bil obdavčen tam, kjer je podjetje pač gospodarsko dejavno. To pomeni v tisti državi, kjer se dobiček tudi pridela. Tudi druga področja, ki jih je omenil predstavnik Evropske komisije, lahko ocenimo pozitivno, vendar eh, Povedati je treba, da imajo določene dejavnosti kompleksen karakter, kajti to bo vplivalo na gospodarstva določenih držav članic. Zato bi lahko prišlo do tega, da bo vse skupaj težko izvesti. Naprimer CCCTB. Zaradi tega bi lahko prišlo do težav pri izvajanju, kakor sem dejal. Reči, moram, da bi nam bilo všeč, če bi postopoma uvedli CCCTB. Kar zadeva obvezujočo uvedbo CCCTB-ja v zvezi z multinacionalkami. V zvezi s tem želim povedati, da bomo to vprašanje še analizirali. Mislim, da bi bilo treba izvesti konkretne analize kajti kategorij multinacionalk je več in upoštevati moramo več vidikov. Poljska je proti takšnim rešitvam, ki bi lahko omejevale svobodo izvajanja storitev, kar je zapisano v pogodbi. Prejšnji govornik je govoril o harmonizaciji neposrednih davkov. Vendar, Vedeti moramo, da so države članice tiste, ki so pristojne za izvajanje davčne politike na nacionalni ravni. Zato mislim, da ne bi bilo dobro govoriti o obvezah, ampak raje o priporočilih. Veselimo se tega, da bo Evropska komisija predstavila zakonodajne predloge vendar mislim, da so potrebne še razprave in tudi sistemske analize. Poljska bo prav gotovo potrebovala več časa za to, da pripravi poglobljene analize. In ne nazadnje še nekaj. Direktiva o samodejni izmenjavi podatkov v zvezi z posameznimi državami, tukaj govorim o poročanju po posameznih državah, to se nam zdi pozitivno in senat Republike Poljske se zauzema tudi za to, da bi morali te dejavnosti podpreti. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdaj pa še naša dva soporočevalca, vsak bo govoril dve minuti, tako da lahko obrazložite, kaj pričakujete od te izmenjave stališč, kateri so glavni poudarki, ki bi se jih želeli lotiti. Jepe, izvoli. Well, also, first of all, thank you for on my behalf as a co-rapporteur that... Uh, Najprej se vam zahvaljujem kot soporočevalec, zahvaljujem se tudi vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov, da se pogovarjamo zdaj skupaj o tem zelo pomembnem vprašanju, to me zelo veseli. Zdi se mi zanimivo, da obravnavamo vprašanje, ker gre za nacionalne pristojnosti za obdavčitev in pobiranje davkov. Moramo pa se soočiti tudi z situacijo na ravni globalnega gospodarstva. Tudi nacionalne obveznosti je včasih težko izpolniti, saj obstajajo ljudje, ki zlorabljajo davčno politiko v vseh državah. V primeru panamskih dosejev je bilo jasno, zakaj gre pa tudi v nekaterih drugih primerih za nas, evroposlance, za druge poslance, za nacionalne poslance, bistvenega pomena, da zagotovimo ustrezna pooblastila za izvajanje davčne politike in tako zagotovimo tudi davčno pravičnost tako za družbe, podjetja kot državljane v državah članicah. Zakaj? Kot je obrazložila Evropska komisija, če se ogledamo le en primer davčne obremenitve za MSP, gre tukaj za 30 odstotno večjo obremenitev kot za multinacionalke. In to de facto pomeni nepravične konkurenčne pogoje za velik delež naših gospodarstv, za MSP, pa je to pa je tisti sektor, ki dejansko ustvarja delovna mesta v Evropski uniji. In to potrebujemo. Pa še nekaj glede panamskih dokumentov, to zaenkrat ni pri, v pristojnosti našega odbora, odbora takse, vendar je zelo pomembno poskrbeti za to, da veliko izzivov zahteva transparentnost v sodelovanju z državami članicami, ko gre za izvajanje učinkovitega obdočevanja. Potrebujemo različne predpise, obenem pa zagotoviti, da bo tudi Evropska unija izrazit akter na globalni ravni, ki bo lahko učinkovito izvajala svojo davčno politiko. Zahvaljujem se vam lepo, veselim pa se tudi skupne razprave. Mislim, da gre tukaj res za skupne cilje, ki se jih bomo lotevali iz različnih strani in mislim, da lahko tudi veliko dosežemo. Panamski dokumenti in LuxLeak nam pri tem samo pomagata, tudi SwissLeaks in kot soporočevalce že veselim vseh vaših pripomb in vprašanj. Najlepša hvala. Hvala, gospod poročevalec. Zdaj pa predam besedo drugemu soporočevalcu, Mihajlu Tojrelu. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov. Najprej želim povedati, da je zelo dobro, da ste tukaj 19 držav članice prisotnih. To je res odlično, kajti mislim, da bomo kaj dosegli, le če bomo sodelovali sem soporočevalec iz odbora takse 1 in odbora takse 2. Povdariti želim, kaj vse smo že dosegli v odboru takse 2. Ugotovili smo, da imamo 28 davčnih sistemov, ki se med seboj delno prikrivajo. V preteklosti je to pripeljalo do vrzeli in te vrzeli so potem multinacionalke s pridom izkoriščale. Če želimo to ustaviti, potem potrebujemo skupni trg za svobodo, premikanje kapitala in določenimi pravili. Zato predlagamo, da bi Evropska unija sprejela obvezujočo zakonodajo na področju samodejne izmenjave podatkov, to se je že zgodilo, prav tako pa smo zagovarjali uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od dobička pravnih oseb, zato da ne bi prišlo več do premikanja dobička, ampak da bi države konkurirale na osnovi davčnih stopen. Upoštevati pa je treba tudi zunanjo razsežnost, tega nismo obravnavali v odboru takse 1, gre za pogodbe o dvojnem obdavčevanju in davčne oaze in njihove medsebojne odnose. To zdaj preverjamo. Seveda. So v kombinaciji z panamskimi dokumenti. Predlagamo naslednje. Vsak dobiček, ki bi zapustil Evropsko unijo, bi bilo treba obdavčiti enkrat. To lahko storimo s tako imenovanim izhodnim davkom ali kakšnim drugim sistemom, ampak o tem je mogoče še govoriti. Veselim se že vaših vprašanj, vaših komentarjev in spodbudim vas lahko k temu, da bi poiskali skupen pristop k temu, da bi začeli izvajati projekt BEPS. Kajti nacionalni interes je v bistvu predmet podkopavanja, če prihaja do izogibanja davkom. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa začenjamo z izmenjavo stališč. Najprej bom dal besedo predstavnikom dveh držav, ki sta nam predstavila pisne pripombe. Lord Davis iz Stanforda. Spodni dom, vi ste nam poslali pisni prispevek in Lord Davis je z nami, zelo pa sem vesel, da spet lahko vidim starega prijatelja. Izvolite, tri minute. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Lepa hvala komisiji in hvala predsedstvu za to, da so nam dali to priložnost za razpravo. Začel bom z komentarji, ki bodo morda negativno, zveneli negativno, ampak potem bom končal na bolj pozitivni noti. Mislim, da obstaja zmeda glede jezika v dokumentih. V številnih mestih se govori o izogibanju davkom in agresivnem davčnemu načrtovanju. To ni enako morda gre za tautologijo, ampak eh, po mojem mnenju obstaja razlika. Razlika obstaja in obstaja tudi razlika med tem in davčno utajo. Vendar ni znano, kakšna merila naj bi uporabili za to, da bi ločevali med izogibanjem davkom ter davčnim načrtovanjem na eni strani ter davčno utajo na drugi strani. To so pravni dokumenti. Kmalo boste imeli direktivo ali priporočilo ali karkoli že, zato morate paziti na jezik. Ta zmeda o jeziku v bistvu govori tudi o praktični zmedi. Gre za to, kdo naj obravnava proračun. Davek naj bi bil v odgovornosti Unije, ampak, kakor so nam že povedali, to ni v pristojnosti Unije, ampak v pristojnosti držav članic. Prav tako je zelo nevarno, če bi Evropska unija dajala vtis, da lahko problem reši, če ga ne more. Kaj ti? Zaradi tega se bodo pojavila pričakovanja, ki se bodo končala v razočaranju. Izogibanje davkom je velik problem, ampak preprečiti moramo, da bi izogibanje davkom postalo davčna utaja. To pa je stvar, ki jo morajo urediti države članice. Več elementov lahko predlagam, naprimer lahko bi uvedli pravilo proti izogibanju. V družnem kraljestvu smo to storili, ampak prepozno. Dolgo so nas multinacionalke goljovale, med drugimi Google in Starbucks. Zdaj imamo to pravilo, to pomeni, da če davčni organi menijo, da je transakcija umetna in da naj bi vodila do davčnih prednosti, jo je mogoče postaviti na stran in potem se davek naloži, kot da te transakcije ne bi bilo. To ni pristojnost Evropske unije. Države članice bi morale o tem govoriti. Zdaj pa še pozitiven komentar. Skrbi me, da, da, da Evropska unija poskuša prevzeti pristojnosti na področju davkov, ampak Evropska unija bi morala voditi do preglednosti na tem področju. To je zelo pomembno pri teh direktivah, kajti preglednost in razkrivanje, to sta tista dva elementa, ki bi bila zelo korisna. Sam bi šel pa še naprej. Če si pogledate dokumente, na prvi strani, v prvem odstavku, piše, da naj bi javnost imela dostop do plačevanja davkov, da bi bilo torej to v javni sferi in tako naprej. Na naslednji strani je navedeno, da morajo podatki, ki se poročajo davčnim organom, ostati tajni. Zato gre tukaj za določene nejasnosti. Kolikor vem, podatki ne bi bili razkriti javnosti. Mislim, da je to napačno. Podatki bi morali biti dostopni javnosti. Drugič, omejevanje na 750 milijonov prometa je previsoko. Več podjetij bi morali zajeti vse javne družbe in vse družbe, ki, so, ki kotirajo na borzi, bi morali biti vključene v to. Te družbe imajo veliko deležnikov, pa tudi veliko strank in vsi ti so upravičeni do tega, da bi vedeli, kje in kako se plačuje davek. Zato bi lahko spremenili ta del direktive ki se navezuje na davčno reformo. Prav tako mislim, da bi lahko šli še naprej, naprimer na področjih, kar zadeva razkrivanje in preglednost. Hvala. Merci beaucoup, my lord. Uh, je donne maintenant la parole à monsieur vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale française. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo predstavniku francoske nacionalne skupščine. Hvala, gospod predsednik. Zelo zadovoljen sem s dosežki v Evropi proti eh, tem agresivnim davčnim utajam, potem, ko je pred tremi leti OCD e začel s programom BEPS, torej boj proti eroziji davčne osnove. Saj vemo, da je to zelo težavno vprašanje v Evropi. Eh, ker morajo biti z vsakim predpisom soglasno mm, se strinjati nacionalni parlamenti. Vsekakor pa smo na tem področju omogočili tudi z posredovanjem vašega parlamenta, da so se stvari premaknile hitro naprej. In res mora Evropa dajeti zgled pri uresničevanju BEPS-a. Namreč najprej zato, ker je dobro delovanje na trgu moč zagotoviti le z eh, lojalno konkurenčnostjo in zato je treba ukiniti inštrumente, ki omogočajo izkrivljanje te konkurenčnosti. In druga pomembna stvar v Evropi pa je tudi solidarnost med državami in to izključuje politike ki ne omogočajo sodelovanja in mislim, da te politike za davčno optimizacijo znotraj Evrope eh, povzročajo veliko škodo tudi eh, sodstvu na, v davčnih zadevah. Mislim, da je uresničevanje BEPS-a uh, zelo pomembno in da mora Evropa tu še naprej predstavljati zgled. Tudi predlogi o poročanju za vsako posamezno državo kažejo na to, da gre Evropa tukaj korak dlje kot druge države. Vendar pa menim, da bi lahko šli še dlje kot predlaga OCD in sicer, če bi uskladili uh, davčno osnovo za obdavčitev gospodarskih družb. O tem se govori že zelo veliko časa in še zlasti, odkar imamo gospodarsko in denarno unijo. In če bomo to dosegli, bo to res pomemben dosežek. S tem bodo namreč ukinjeni eh, vsi predpisi, ki omogočajo zdaj gospodarskim družbam, da ubežijo davkom in hkrati bo to omogočilo enostavnejše delovanje za gospodarske družbe in večjo preglednost za naše državljane. In zato je po mojem to ukrep, ki je bistvenega pomena in ki ga lahko eh, predlagamo v okviru dela vašega odbora. Hvala. Zdaj pa k predstavniku Evropskega parlamenta, gospa Danuta Hübner, dobi besedo za uh, tri minute. Izvolite. Hvala lepa. Na začetku želim povedati, da smo v zadnjih dveh letih upoštevali dramatične dogodke, ko govorimo o obdavčevanju podjetij. Vendar, če bi izvedli to, kar je predlagal direktor Steve Quest, bi šli onkraj teh eh, začasnih izzivov. Mislim, da bi ustvarili do, dober strukturiran sistem obdavčevanja v Evropi. In to bi morala biti naša naloga. Sama pa želim spregovoriti o tem, kar je delno omenil Steven Quest. Namreč, zadeti je treba dobro ravnotežje med rešitvami, ki so potrebne za odačevanje podjetij na nacionalni ravni in rešitvami na evropski ravni. Seveda pa je treba upoštevati tudi priporočila OECD-a. Določeni elementi So takšni, da jih je najbolje izvesti na evropski ravni, drugi pa takšni, da jih je najbolje izvesti na nacionalni ravni. Seveda pač tako je, da imamo več pravnih instrumentov in politik. In treba bo še naprej uporabljati politične instrumente na različnih ravneh. To pomeni, da bomo potrebovali zelo veliko sodelovanja in tudi veliko nadzora. Poleg tega pa želim govoriti o tem, da je ukrepanje na tem področju takšne vrste, da bomo veliko pozornosti morali nameniti demokratični legitimnosti. Verjetno je v primeru obdavčevanja še bolj tako kot na področju drugih politik. Seveda mi smo v Evropskem parlamentu na evropski ravni, ampak vi, nacionalni politiki na nacionalnih ravneh, boste morali zagotoviti demokratično legitimnost temu procesu to je proces sprememb, zato da bomo davčni sistem popravili, da bomo poskrbeli, da bo pregleden, pošten in takšen, da bo preprečeval zlorabo. Ampak zagotoviti moramo torej dvojno legitimnost med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Po mojem mnenju bi morali okrepiti politični dialog in, če se spet lahko obenem na Stevena Questa, on je pozval k sodelovanju. Mislim torej, da bi morali okrepiti tudi sodelovanje. Vendar, nacionalni parlamenti bodo imeli tudi nalogo izvajanja priporočil OECD-ja, prav tako pa bodo imeli nalogo prenosa evropske zakonodaje, direktiv in eh, tudi odgovorni bodo za nadzor in spremljanje. Če želimo popraviti sistem obdavčevanja v Evropi torej bo veliko odvisno od nacionalnih parlamentov. Hvala. V redu, spet bomo dali besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov. Prvi dobi besedo gospod Pedro Sauras iz uh, španskega uh, kongresa predstavnikov, torej spodnjega doma parlamenta. Hvala, gospod predsednik po mojem mnenju, se v svetu, v katerem živimo, soočamo z globalnimi izzivi in zato potrebujemo globalne ukrepe in uh, davčne utaje so eden takih globalnih izzivov, zato potrebujemo globalni pristop k reševanju tega problema in zato se želim zahvaliti predsedniku vašega odbora za finance, pa tudi Evropskemu parlamentu in Evropske komisiji kot celoti, zato ker prispevata k uh, Eh, mednarodnim prizadevanjem za bolj eh, učinkovito in dostojno davčno politiko. S tem namreč skušamo zagotoviti izhod iz eh, neke mm, stoletne stagnacije na tem področju, ki temelji na neenakosti in to je možno preseči tudi s financiranjem um, socialne države. Po mojem je škandal z panamskimi dosjeji priložnost za nadaljevanje dela pri zagotavljanju bolj pravične davčne politike. V Španiji je tudi v teku preiskava v zvezi s panamskimi dosjeji in zato bi želel povedati, da se pri tem izpostavljajo določene zadeve kot zelo pomembne Zato moramo zelo jasno in ustrajno delati na reševanju teh vprašanj. Najprej, ta skupna davčna osnova za gospodarske družbe, to je zelo pomemben korak, ki ga moramo storiti. Eh, res je, da smo si veliko let obotavljali pri uvajanju tega davčnega ukrepa, vendar je zdaj gotovo prišel na primeren trenutek, da to storimo in da gremo še dlje od tistega, kar priporoča OCDE. In drugič, eh, Vzpostavitev Evropskega seznama davčnih oas tudi to predstavlja korak naprej in zato moramo izkoristiti ta trenutek, ko imamo možnost to storiti. Namreč ta davčna konkurenčnost kakršno imamo zdaj, eh, ogroža rast in ogroža socialno kohezijo ne le v Evropi, temveč tudi v svetu. In zato se mi zdi, da je um, avtomatska izmenjava podatkov ravno tako področje, pri katerem moramo storiti korak naprej, kjer se moramo vprašati, kdo je ta realni uh, upravičenec. Um, oziroma tisti, ki bo imel koristi od razkritja teh informacij, kdo išče neke skrite poti eh, za svoje eh, prihodke. Eh, torej, te poti moramo iskati skupaj, zato ker so to izzivi globalne narave in se jih moramo tudi globalno reševa, lotiti. Hvala lepa. To, kar ste omenili, je gotovo primeren sklep ob vsej zadevi s panamskimi dosjeji. Zdaj pa damjem besedo gospedu, gospodu Tilenu Božiču iz Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo. Moša koleg, po tva minut. Naj vodoma povem, da je Slovenija dokaj napredna na področju davčne zakonodaje in tudi zelo dovzetna za spremembe. Kar se tiče sodobnih prijemov in kar se tiče tudi klime v državnem zboru, trenutno v Republiki Slovenije, je prav tako zelo pozitivna, glede na to, da se večinoma vsi poznanci zavedamo, kakšne izgube oziroma kakšno škodo lahko napačna davčna politika, pa davčne vtaje in tako naprej povzročijo našemu sistemu in tudi nas je recesija močno udarila, zato je izjemnega pomena, da pridobimo davke tam, kjer jih je treba pridobiti, se pravi tam, kjer bi morali biti plačani. Glede na to, da imamo dober sistem, kot že omenjeno, imamo po mojem mnenju velike težave predvsem pri izmenjavi in pridobivanju teh podatkov, predvsem pri hitremu pridobivanju podatkov. Zaradi tega, ker takrat, ko podatki pridijo do naše finančne uprave in drugih, se ti ustrezno obravnavajo in storilce, ukolikor so storili kaj napačnega, se tudi relativno hitro procesirajo. Imamo ograjeno tako obdavčitev rečemo, nekega neobdavčenega prirasta premoženja, imamo zakonjeno obrno dokazano breme v primeru davčnih postopkov, imamo tudi vsebi, se pravi prednost sebine pred obliko in druge sodobne principe, ki nam omogočajo, da lahko tudi ustrezno procesiramo napačna dejanja nekaterih davkoplačevalcev. Zdaj, tu je pa tudi en izjemen, eno izjemno zanimivo vprašanje. Eh, in sicer, morda nekoliko provokativno zastavljeno. Ali bo sistem, ki ga skušamo tukaj nasloviti, dokler ga bomo rešili, postal že arhajičen? In kam bi rad prišel? Eh, številni koncepti davčnih oaz in drugih prijemov so stari že 30 in več let. Šele zdaj smo si jih zares, zares lotili. Morda nam pri tem pomaga silen razmah informacijske tehnologije, ki prinaša številne rešitve in omogoča, da to naslovimo. Sočasno se pa tudi številni nekakšni offshore sistemi, ki so bili v preteklosti, predvsem v domeni nacionalnih držav, selijo na pri, privatne platforme. Imamo kriptovalute in druge sisteme, ki nekako omogočajo, da se na nove, inovativne načine izogibamo davkom. In tudi te bi bilo treba hitro in sproti naslavljati. Poleg tega mislim, da je treba umisliti, imeti tudi države v razvoju. Pomoč, ki jim jo namenjamo, ne, bi ukolikor bi uspešno obvladovali te davčne težave, ki se pojavljale, dejansko učinki bili desetkrat ali večkrat višji, kolikor vsaka izmed naših držav njim namenja. In tukaj verjetno hitro ukrepanje na tem področju bi lahko napomenilo da bi jim pa dejansko pomagali. Nekatere države, kot se recimo Nigerija, pa tudi druge, imajo nekaj nad 10 odstotkov davkov v BDP-ju, kar je izjemno malo. Vsekakor se strinjam, da gremo prej lahko le skupaj in seveda, kolikor hitro je to mogoče. Hvala. Euh, Hvala lepa, spoštovani kolega. To so zelo relevantne opaske in generalni direktor komisije si je gotovo zabeležil pridržke, ki jih imate glede dobrega delovanja izmenjave informacij med sistemi. Tako da se bomo k temu gotovo še kaj vrnili. No, zdaj pa spet dobi besedo eh, predstavnik Evropskega parlamenta Petr Zimon iz skupine socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala lepo, gospod predsednik. Gospod Kofot je govoril o nečem, o čemer želim spregovoriti tudi jaz. Prvič, super je, da se tukaj srečujemo z nacionalnimi parlamenti in z nacionalnimi poslanci, ki se ukvarjajo z obdavčevanjem. In vi ste tisti na primarni ravni, ne pa mi v Evropski parlamenti, a, parlamentu. Ampak seveda je treba ugotoviti tudi, da na nacionalni ravni tega problema ne bomo mogli rešiti. Ali ne samo na nacionalni ravni kajti gre za igro, kjer moramo igrati vsi. Vendar, če bomo zadeve urejali na evropski ravni, in to je prav, to je pomembno in veliko govornikov je govorilo o tem, ampak če bomo to storili, potem je zelo pomembno, da ne bomo samo sosedam, državam sosedam, z eh, davčnimi stališči, z poročanjem po posameznih državah in tako naprej zagotavljali podatke, ampak je zelo pomembno, da bo tudi Evropska komisija ustrezno obveščena. Zakaj? Pri postopku državne pomoči, pri LuxLeaksu, pri Amazonu in pri drugih smo videli, kako pomembno je, da imamo nekoga, ki ščiti pogodbo, tako rekoč. Gre za neke vrste policista, ki pazi na to, da vsaka država spoštuje obveznosti v okviru pogodbe. Če Evropska komisija ne bo v celoti obveščena, kakor trenutno velja, potem države članice Evropskih komisij oduzemajo možnost, da bi takšne primere preiskala. In številne države članice so med takšnimi državami, tudi vaše. Veliko držav si tega ne želi. Govorimo o veliko stvarih danes tukaj in drug drugega spodbujamo in si govorimo, kako pomembno je vse skupaj. Ampak zagotoviti moramo, da bodo informacije imeli tisti, ki imajo edini upogled v vse ne pa samo, da govorimo o novi zakonodaji. Torej, zato, da se bodo vsi držali pravil igre, morajo imeti podatke tisti, ki lahko skrbijo, da se jih pač vsi tudi bodo. Hvala. Hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Timo Araka iz Finske. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Boj proti davčni utaji je povezan z zakonodajo, ki ne govori neposredno o davkih, niti na posreden način, kakor v primeru zakonodaja o družbah in tako naprej. V finskem parlamentu govorimo o izvajanju gredbe uredbe 909 skozi 2014. Finska in drugi so se o tem pogajali v Evropskem parlamentu, na katere finske poslance danes tudi vidimo v dvorani. Govorim seveda o 38. členu in o posebnem sistemu, ki ga imamo na finskem, norveškem in še v nekaterih državah. Neposredno lasništvo nad urednostnimi papirji je obvezujoče, zato da se točno ve, kdo je končni upravičenec. Sam predstavljam celoten parlament, zato se ne bom spuščal v politično razpravo. Vendar menimo, da bo izvajanje direktive oslabilo preglednost na finskem, zato ker bo zdaj mogoče prenesti sredstva na račune v tujini. Ampak, kakorkoli že, že razprava sama gre proti politični volji Evropskega parlamenta sveta in komisije, da bi dokumentirali izvir sredstev in premike sredstev, zato da bi poskrbeli za pošteno obdavčevanje v Evropi. Ob tem, da objava panovskih dokumentov spodbuja večjo preglednost, ampak zdi se, da obstaja tveganje, da bo preglednosti manj, če bo sprejeta zakonodaja, ki jo pripravi. Uredba je sicer stara samo dve leti, ampak okolje se je spremenilo. Zdaj smo bolj ambiciozni. Zato prosim evropske institucije, da razmislijo o tem, da bi uredbo o centralnih depozitorjih vrednostnih papirjev še okrepili, zato da bi zagotovili več preglednosti. Tako bi bila naša razprava nepotrebna in naša izjema bi postala evropsko pravilo. Če ne bomo imeli preglednih financ, potem ne bomo imeli učinkovitega obdočevanja. Hvala. Merci, mon cher collègue. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez mis au point. No, če sem dobro razumel, ste na finskem vzpostavili sistem, ki zagotavlja absolutno preglednost um, transakcij s financami in vrednostnimi papirji. In to je gotovo koristno za take izmenjave mnenj, kot jih imamo danes, ker mi po eni strani govorimo o priporočilih in zakonodaji, ki se sprijema na evropski ravni, ampak tukaj govorimo tudi o vendarle o vsebinah, ki ostajajo v nacionalnih pristojnostih in se tako bogatimo z izkušnjami enih in drugih. Zdaj pa v Avstrijo. Gospod Hubert Fuchs dobi besedo, izvolite. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, državljani in mala podjetja trenutno nosijo večje davčno breme kot multinacionalke. To je nepošteno in to pomeni izkrivljeno konkurenco, zato moramo to preprečiti. Potrebujemo ukrepe za to, da bomo izboljšali obdavčevanje in da bomo povečali preglednost na skupnem trgu. Seveda to pomeni, da potrebujemo svežen ukrepov za boj proti izogibanju davkom. To je dobrodošel korak, ampak temu morajo slediti še drugi korake. Tukaj mislim, da bi bilo dobro govoriti, če bi imeli skupno davčno osnovo, ki bi jo potem seveda povezali z najvišjo in najnižjo davčno stopnjo. V zvezi s tem je mogoče tudi ugotoviti in trditi, da bi denar ostal v državah članicah, seveda. Zagotoviti je treba več preglednosti in več nadzora. To sta dva elementa, ki sta ključnega pomena pri boju proti izogibanju davkom. To je še toliko bolj pomembno, če želimo zagotoviti pošteno obdavčevanje. Samodejna izmenjava podatkov o davčnih stališčih z čezmejno urednostjo ne zadostuje. Davčni organi morajo zagotoviti več podatkov in si jih tudi avtomatsko izmenjati, prav tako pa morajo tesneje sodelovati. Multinacionalke, ki imajo sedež v Evropski uniji ali pa poslujejo v Evropski uniji, bi morale biti vključene v to, prav tako bi morale poročati o prometu in o plačanih davkih. To pa ne bi smelo biti dostopno samo davčnim organom, ampak tudi splošni javnosti. Zato bi bilo zaupanja med davkoplačevalci več. Predlagana direktiva za boj proti izogibanju davkom bi morala biti formulirana drugače. Pri tujih multinacionalkah bi morali poskrbeti, da ne bi bilo možnosti za izogibanja davkom, če se del družbe preseli v drugo državo. Davčne oaze moramo poskusiti prepričati povsod po svetu, z gospodarskega vidika pač ni to smiselno v okviru davčne politike. Merci beaucoup, mon cher collègue. Donc, nous allons revenir maintenant au, au Parlement européen. Alors... Hvala lepa, zdaj se bomo spet vrnili k poslancem iz Evropskega parlamenta. Naj povem, da imamo samo še enega predstavnika nacionalnih parlamentov, ki je prosil za besedo. Uh, Tako da, če nam bo ostalo še časa, vam želim povedati, da boste tisti, ki morda še niste prosili za besedo oziroma tisti, ki ste jo že dobili, pa bi jo doželeli dobiti še enkrat, imeli možnost, da to izkoristite. Tako da bomo čim bolje izkoristili tudi današnje srečanje. No, eh, Evropski parlament. Kot smo rekli, gospod Bert Luke za skupino EKR dobi besedo. Izvolite. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Se opravičujem. Nekoliko sem prehlajen. Sploh nisem prepričan, ali bom lahko spregovoril. Ste se prehladili na Cipru? Prejšnji teden smo bili na Cipru. Da, očitno. Gospe in gospodje, bom poskusil. Zelo sem vesel. Se upravičujem, ne morem govoriti. Želiš še kdo drug spregovoriti v imenu EKR? Ne, v redu. Mihael Teurer. Mihajl, tukaj sem. V zadnji vrsti, izvolite. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi, v imenu skupine ALDE. Želim opozoriti na to, da smo v odboru takse dosegli rezultate in tudi v okviru projekta BEPS smo dosegli rezultate, ki jih moramo upoštevati in sicer z dveh vidikov. Prvič, tega ne bomo rešili na nacionalni ravni, o tem je že govoril Peter Simon. Če kdo meni, da bi se lahko z nacionalno-političnimi prijemi spopadli s tem, se moti. Zato si v Evropski uniji prizadevamo za to, da bi skupaj z nacionalnimi državami našli nek obvezujoč pravni okvir, v nacionalnih parlamentih bi bilo treba dobro analizirati, ali je izvajanje priporočil PEPS ustrezno in zadostno za to, da bi se borili proti izogibanju davkom. Kolega iz Lorske zbornice je opozoril na to, da obstaja razlika med izogibanjem davkom in davčno utajo. Seveda to drži, to je tema, s katero smo se tudi sami ukvarjali, ampak menimo, da je treba upoštevati tudi učinke na konkurenco. Ne gre za to, da ima Irska za 12,5 odstotno davčno stopnjo karkoli za bregom. To je njihova odločitev, ampak komisija je skupaj z nami v okviru preiskave o državni pomoči ugotovila, da so nekatere družbe uspele zmanjšati davčno stopnjo na nič celih nič pet odstotka. Zaradi tega pa mislim, da lahko govorimo o izkrivljanju konkurence, to nas skrbi in Evropska unija, še posebej Evropska komisija kot varuhinja pogod pride tukaj v igro, kaj ti mala in srednja podjetja ali podjetja, ki ne izkoriščajo modelov izogibanja davkom so seveda izpostavljena tukaj. Mala in srednja podjetja so 25 do 30 odstotkov bolj izpostavljena obdavčevanju kot velike multinacionalke. Govoriti sem želel tudi o digitalizaciji. V digitalnem gospodarstvu je včasih težko ugotoviti, kje točno nastane dobiček, tam bi ga bilo treba tudi obdavčiti. Zato so strokovnjaki na tem področju globoko v delu in razmišljajo o tem, ali ne bi bilo morda dobro razmisliti o kakšnih drugih davčnih sistemih. Hvala. Hvala, spoštovani kolega. Zdaj dobi besedo gospod Marnix van Rej v imenu Senata Nizozemske. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala za to, da ste organizirali to zasedanje, zato da lahko imamo dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Najprej želim povedati, da Evropska unija ni sama v svetu. Ključnega pomembna je, da poskrbimo, da bo projekt BEPS zaživel in poskrbeti moramo, da bodo tudi druge države iz OECD-a to podpirale. To še posebej velja za večje države v OECD-u, naprimer ZDA in Kitajska. Vsi vemo, da je razlog za neskladja tukaj davčni sistem v ZDA. Kongres zaenkrat še ni prišel do sklepa, da bi spremenili davčni režim za podjetja. Kakor vsi vemo, morajo podjetja v ZDA plačevati davek, ne glede na to, kje so na svetu. In potem lahko davek, ki so ga plačale v tuji državi, dobijo nazaj v ZDA, če dobiček seveda prenesejo domov. Tega ne storijo in zaradi tega imajo podjetja 2 trilijona dolarjev zunaj ZDA. Vprašanje je naslednje. Gospod Dajsenberg je to povedal in nizozemska seveda podpira Evropsko unijo. Dobro bi bilo, pospešiti izvajanje projekta BEPS in vprašanje je, ali bodo tudi v ZDA to storili, kajti pojavi se nenavaden paradoks. Če bi višji davki v Evropi morda lahko sledili do tega, da bi manj davku bilo plačanih v ZDA. Ne vem, želimo si, da bi ta svežen za boj proti izogibanju davkom bil uspešen, zato pa je seveda zelo pomembno, kakor smo slišali, da bi upoštevali to, o čemer se je govorilo v predstavniškem domu na nizozemskem. Nizozemska predseduje EU in, če želimo biti uspešni, bi bilo morda dobro, če bi se držali samo ukrepov PEPSA, pa da uvajamo različne priveske, naprimer ukrepi proti zlorabi, ukrepi o izhodnem davku in tako naprej. Seveda pa je to predlog Evropske komisije. Tudi to moramo upoštevati. Na koncu pa želimo povdariti troje. Prvič, preglednost je ključnega pomena. Zato podpiramo dejavnosti komisije v zvezi s tem. Nizozemski parlament je že izvedel poročanje po posameznih državah, to je bilo 1. januarja, prav tako smo si začeli izmenjevati davčna stališča z Nemčijo v memorandumu, seveda pa upoštevamo tudi države v razvoju, 23 jih je, zato da poskrbimo, da imajo boljše klauzule proti zlorabam. In še opozorilo, ambicije so dobre, kako je povedal španski kolega, vendar ostati moramo realistični. Uvajamo veliko novih pravil, davčni organi pa morajo poskrbeti, da bodo pravila učinkovita. Vprašanje je, ali imamo v 28 državah članicah na voljo dovolj virov, da bi to bilo učinkovito, še posebej tam, kjer morajo organe sodelovati. Lepo in prav je, če imamo izmenjavo podatkov, ampak potrebujemo kader, ki bo to lahko obdelal. Hvala. Ja, ta zadnja pripomba je zelo na mestu. In eh, verjetno se problem ne kaže na isti način v vseh 28 državah članicah. Zdaj pa spet v Evropski parlament. Fabio De Mazi za Levico. Izvolite. Hvala lepa. Panamski dokumenti in LuxLeaks nam pomagajo in v imenu skupine GUE-NGL se želim zahvaliti tistim, ki so pač razkrili te dokumente. To kaže, da obstaja neke vrste usporedna družba bogatih in multinacionalnih koncernov. V Evropskem parlamentu mm, moramo nekaj poskrbiti, poskrbiti, da se bo nekaj zgodilo v zvezi s tem, če bi jim uvedli prave korake in pogosto ne sprejemamo pravih korakov. Naprimer, Panama je bila omaknjena z črnega ali sivega seznama, nekaj sporozumov o dvojnem obdavčevanju je bilo prav tako podpisanih, ampak teh ni dovolj. Zato to potem vodi do dvojnega ne obdavčevanja. Tudi kar zadeva našo domačo nalogo, naprimer Delaware v ZDA, tudi polenje v Nemčiji, naprimer, ne želi uvesti javno dostopnega registra in to seveda omogoča podjetja pošne predale. Govorimo o pranju denarja, govorimo o kriminalnih dejavnostih, o financiranju terorizma in tako naprej. Britanski kolega je nekaj povedal, kar podpiram pri poročanju o podjetjih moramo iti korak naprej. Črnim seznamom ne zaupam, imeli smo jih že, potem pa so bili hitro prazni. Komiskar Moskovisi je dejal, da je Portugalska imela 75 držav na črnem seznamu, Nemčija pa nobene. Ne vem, kako bi se potem lahko dogovorili o neki skupni rešitvi. Črni seznami so pač en element medvladne rešitve so najboljša rešitev, ampak to ne sme biti poceni izgovor. CDA, na primer, so sprejeli unilateralne ukrepe proti Švici in Lichtensteinu, mislim pa, da bi potrebovali kazensko pravo za podjetja, zato da bi lahko kaznovali, na primer, tiste banke, ki pomagajo pri davčnih utajah ali izogibanju davkom. Lahko bi jim oduzeli bančno licenco tudi kar zadeva CCCTB. Formula se mora orientirati po neki vsebini. Ne more biti tako, da ima Google ali Amazon samo enega delavca na nizozemskem in je potem to njihov sedež. S pomočjo davčnih stopenj bi lahko prišlo do še večje davčne konkurence, če ne uvedemo minimalne davčne stopnje. Hvala. Simon, Hvala lepa, spoštovani kolega. Zdaj pa spet k nacionalnim parlamentom in gospa Reuters iz Belgije, poslanska zbornica, dobi besedo. Hartelijk dank voor deze uitnodiging en hartelijk dank eigenlijk voor de gedachtenwisselingen die wij hier kunnen. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala za to izmenjavo mnenj, ki ste jo omogočili tukaj s predstavniki nacionalnih parlamentov. Uh, Seveda se lahko z vami le strinjamo. Eh, moramo zapreti možnost za te eh, davčne bege in eh, zato moramo najti pot, da bodo davčne uprave davke lahko pobirale. Zagotoviti moramo tudi izmenjavo informacij med različnimi davčnimi upravami. To se nam zdi zelo pomembno. Seveda v okviru sodelovanja med upravnimi organi bi morali imeti tudi poročila o posameznih državah. To je predlog, ki um, ga bomo z veseljem sprejeli. In predlog, ki ga je pripravila komisija, lahko dejansko prispeva k večji preglednosti in k boljši izmenjavi informacij. Tako da smo temu zelo naklonjeni. Vseeno pa bi želela podati še nekaj pripomp. Najprej, menim, da uh, si moramo tukaj ogledati tudi položaj v manjših državah članicah. Vem, da imajo velike države članice drugačen pogled na to zadevo, ampak male države članice pa tudi morajo ohraniti svojo konkurenčnost. Zaradi tega, je pomembno, da te države ohranijo suverenost na davčnem področju. E, nižja obdavčitev je lahko tudi e, prednost za mala in srednja podjetja in zato je treba zagotoviti možnost za različen davčni tretma. Potem pa še, kar zadeva priporočila OCDE. Eh, s tem se seveda strinjamo. Eh, mislim, da je prav, da s svojimi ukrepi gremo v to smer, vendar pa si Evropa ne sme zapirati oči pred tem, kar se dogaja na svetovni ravni. Če komisija um, zahteva izvajanje ukrepov, ki gredo dlje od nacionalnih ukrepov, se bomo morali vprašati, kaj bo to pomenilo za naš položaj v svetu in če bo ta slabši, ne sme to biti posledica ukrepov komisije. In še zlasti ne sme to eh, vplivati negativno na mala in srednja podjetja, ki so zlasti v majhnih državah, kot je Belgija, naprimer, eh, gonilo gospodarskega razvoja in zato ne smemo, ne smemo sprejemati takih ukrepov, ki bodo povečali upravno in uh, drugo breme za uh, ta podjetja. Seveda se pa uh, strinjamo s sodelovanjem na tem področju, zato da bomo zagotovili enakopravno in primerno obdavčitev v vseh državah članicah, vendar pa v majhnih državah je morda nižja stopnja obdavčitve, kot sem že rekla, lahko uh, tudi koristna. V redu, gospod Ernest Maragal iz Evropskega parlamenta za skupino zelenih. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Ja, Prebrali smo si sporočilo Evropske komisije o ukrepih za izogibanje davčnim utajam. Vendar pa vsi vemo, da izgubljamo na milijarde evrov v, iz javnih sredstev, torej voda zelo pušča, vendar pa po drugi strani imamo še druge stranske luknjice, po katerih pušča ravno tako. Uh, omenili ste 70 milijard evrov letno, torej polovico proračunskih sredstev Evropske unije. E, ki jih namenjamo tudi programom za socialno kohezijo. In tukaj govorimo o nekaterih državah, o nekaterih družbah in tako naprej. Nekatere države eh, obdavčujejo eh, obresti eh, Eh, na prihod, iz prihodkov podružnic, druge ne. Eni eh, ponujajo nižjo stopnjo obdavčitve in sicer manj kot polovico povprečne in tako naprej. Torej lahko mm, bi skušali ugotoviti, kaj se dogaja. Teh 70 milijard utajenih sredstev eh, predstavlja manj kot polovico tistih eh, sredstev, ki jih eh, lahko pridobijo samo velike države članice. Torej, ena skupina eh, držav eh, izgubi 50 milijard, eh, drugih, druge pa po več kot 120 milijard. Torej, v poprečju potem pridemo do te eh, cifre. Zato je dejansko treba to vprašanje eh, obravnavati v, na globalni ravni. In predvsem moramo zagotoviti nadzor nad eh, prenosi sredstev največjih utajevalcev, velikih gospodarskih družb, ki svoje prihodke preusmerjajo v oaze, kot so Bermudi, Kajmanski otoki in tako naprej. V odboru Libe se ukvarjamo s temi vprašanji in dela še nismo zaključili. In uh, ne moremo se tu ustavljati samo pri zadevah, kot so panamski dosjeji, saj je problem še bistveno globlji in bistveno zahtevnejši. In zato prosim predstavnike nacionalnega parlamenta, kot je omenil tudi predstavnik uh, španskega parlamenta, uh, je treba pomisliti, kolik, v kolikšni meri bomo dejansko lahko sodelovali in skupaj obravnavali ter našli primerno rešitev za to problematiko, torej predstavniki nacionalnih in Evropskega parlamenta. Eh, Nadaljujemo z nacionalnimi poslanci in besedo dajem, se upravičujem, če bom slabo to izgovoril v imenu švedskega parlamenta Daniel Sestračič. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem za besedo. Današnja razprava presega naša pričakovanja. Dobro, da se lahko tako na široko o tem pogovorimo. Boj proti zlorabi na področju davkov poteka že zelo dolgo časa. Prav tako slišimo veliko različnih stališč glede tega, kako naj bi to dosegli v praksi. Bi se pa želel najprej opreti na vprašanje transparentnosti. Zahvaljujem se gospodu Demaziju za zelo dobre pripombe. Za Švedsko, za njene regije in mesta mislim, da je zelo pomembno tudi to, o čem je govoril slovenski kolega. In sicer se s problemi izmenjave informacij srečujejo tudi številne države izven Evropske unije. Ena glavnih pomankljivosti predloga Evropske komisije je to, da transparentnosti ne obravnavamo na primeren način. Preglednost potrebujemo tako v smislu javnosti, za javnost, za novinare, za pravne strokovnjake in tako dalje. Vsi morajo imeti dostop do teh informacij. Obenem pa je pomembno, da ugotovimo tudi, katere države članice bodo podvržene sistemu poročanja po posameznih državah. Mislim, da je prag veliko previsok. Govorili smo o 40 milijonih evrov in če želimo zagotoviti javno obravnavo poročanja po posameznih državah, mislim, da moramo preseči le delovanje na področju 28 držav članic Evropske unije. Sicer vse skupaj ne bo imelo nobenega učinka. V prihodnosti bomo morali začeti izvajati še več pritiska na pristojne organe, zato da bo jasno, kje lahko najdemo končne upravičence oziroma podjetja. Najlepša hvala. V imenu Evropskega parlamenta Barbara Kappel, ENF. Yeah. Hvala lepa, gospod predsednik. Boj proti davčnemu izogibanju in nepošteni konkurenci je nekaj, s čimer se ne ukvarja samo Evropski parlament, ampak tudi nacionalne države članice. Cilj je enak. Obdavčevati je treba tam, kjer pride do dobička, kjer je gospodarska dejavnost. Poskrbeti moramo več za poštenost MSP-ji plačajo naprimer do 30 odstotkov več davkov od multinacionalk. OECD pravi, da letno izgubimo do 70 milijard evrov. Države članice prav tako govorijo o tem, veliko denarja uhaja v davčne oaze in davčni eh, primeri v okviru panamskih dokumentov so nam to tudi pokazali. Poročilo OECD-a, gre prav tako v to smer, gre za globalen problem, zato potrebujemo globalno rešitev. Akcijski načrt 15. točk je dober, ampak govorijo večinoma o treh parametrih. Gre za mednarodne dogovore o tem, da bi obdačevali dobiček tam, kjer je pač ustvarjen. Govorimo pa tudi o poštenem obdavčevanju. Veliko držav se je že zavezalo k temu, da bodo samodejno izmenjavale podatke, tudi ZDA in Panama želijo sprejeti ustrezne ukrepe v zvezi s tem. Evropska komisija je januarja predstavila svežen za boj proti izogibanju davkom. Tri cilji so v to vključeni in te cilje smo že slišali. Napoved pa je, da bi oblikovali register preglednosti in poročanje po posameznih državah za multinacionalke. To velja tudi za tiste družbe, ki plačujejo davke zunaj Evropske unije. V Evropskem parlamentu obravnavamo dve poročili, ki zadevata izboljšanje preglednosti in boj proti izogibanju davkom. Gre za poročanje po posameznih državah za multinacionalne koncerne z prometom, ki presega 750 milijonov evrov. 6500 podjetij to zadeva. Ekofin pa je 8. marca že sklenil dogovor, da uvede obvezujoče poročanje po posameznih državah med državami članicami od leta 2017 naprej. Ampak to ne zadostuje. Potrebujemo globalno povezavo nacionalnih registrov, prav tako pa potrebujemo svetovno mrežo končnih upravičencev, da bi dobro vedeli, kdo je končni upravičenec pri vseh podjetjih. Četrta direktiva za boj proti pranju denarja to delno že vključuje. Tudi poenotenje črnih seznamov je ključnega pomena in potrebujemo tudi ukrepe za to, da bi se borili proti premikanju dobička. Tukaj imam predvsem v mislih tako imenovane switch-over klauzule, pa tudi patentne bokse. Nacionalni parlamenti so že nekaj povedali o tem, italijanski kolega je govoril o definiciji in uh, eh, mačarski kolega je govoril o digitalnih podjetjih in o obdočovanju tega. To je tisto, s čimer se moramo ukvarjati. Hvala. Merci, Najlepša hvala, spoštovana kolegica. V imenu Češkega senata besedo predajam gospodu Zedneku. Mm. Kje ste? Ja bih, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu zgornjega doma, češkega parlamenta oziroma senata. Lotili smo se že bolj učinkovitega sistema za obdavčitev družb. Seveda se bomo na dolgo in široko pogovarjali tudi o predlogu Evropske komisije na Senatu. Vendar pa moram povedati, da podpiramo ukrepe zopr davčni utaji in sicer na osnovi sodelovanja. Saj davčna zloraba škodi trgu, obenem škodi tudi državnim blagajnam in konkurenčnosti. Bi pa želeli povedati, da je neposredno obdavčitev znotraj pristojnosti držav članic. Če želimo zagotoviti bolj učinkovit pristop pri izvajanju ustrezne davčne politike, pa je bistveno, da izboljšamo tudi sodelovanje na evropski ravni. Predlogi Evropske komisije bi morali po našem mnenju vsebovati ustrezne ukrepe za boj proti davčni utaji pa tudi za nekatere druge primere iztekanja denarja iz Evrope, na kar so pozorili že nekateri govorci pred menoj. Želel bi povedati, da v predlogu ni časovnice za prenos v nacionalno zakonodajo in v češkem primeru bomo morali zakonodajo precej spreminjati. Zato bi si želeli, da bi bila časovnica, predvidena časovnica za prenos v nacionalno zakonodajo 24 mesecev. Podpiramo tudi bolj učinkovito davčno upravljanje na osnovi sodelovanja z evropskimi državami in tretjimi državami. Prav tako podpiramo sodelovanje Evropske komisije z mednarodnimi partnerji na področju boja proti davčni utaji. Kot smo že povedali, mislim, da bi morali oblikovati tudi seznam vsega, držav članic, ki z agresivnim davčnim načrtovanjem omogočajo davčno zlorabo na škodo manjših, šipkejših gospodarstvom. Evropska unija kot celota mora izvajati večji pritisk na davčne oaze in mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli tudi seznam podjetij in družb, ki uporabljajo sisteme privilegiranega obdavčevanja. Ana Gomeš, Evropski parlament. Uh, eh, yeah. Yes, indeed, uh, we know what we should do. Da, najlepša hvala. Vsi vemo, kaj je treba storiti. Evropski parlament mora biti veliko bolj proaktiven tudi v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Moramo poskrbeti za to, da bodo evropske institucije storile to, kar morajo. Nekaj stvari bi dodala. Uh, skupni evropski črni seznam davčnih oaz. Drugič, CBCR, vendar ne CBCR, kot ga predlaga Evropska komisija. Ne CBCR, ki bi bil omejen na poročanje o delovanju multinacionalk znotraj Evropske unije. Mora moramo imeti globalni seznam, sicer bo vse skupaj kontraproduktivno, to bo za vse še toliko bolje, saj bodo preusmerili poslovanje drugam in s tem se ne bomo soočili s to problematiko, ampak bomo to omejili le na dejavnosti znotraj Evropske unije. Prav tako prag ne bi smel biti 750 milijonov, ampak veliko nižji, če želimo vzpostaviti ustrezen nadzor. Potem pa še bistveno vprašanje javno dostopnih centralnih registrov za vsa podjetja, zato da bomo vedeli, kdo so upravičeni lastniki vseh teh podjetij. Vemo, da ne gre le za izogibanje davkom, gre za boj proti organiziranemu kriminalu, boj proti pranju denarja, boj proti nekaterim terorističnim celicam, ne na zadnje, ki uporabljajo offshore sisteme. Tega ne moramo dovoliti. S tem ne bomo poskrbeli za interese naših državljanov. Ne moremo tega enostavno vključiti v direktivo o pravnem proti denarju in jo posodobiti. To ne bo dovolj, čeprav sploh še ni začela veljati. Vidimo že, kakšne so vrzeli, ki obstajajo v tem besedilu. In ne moremo odpirati sistema skrivnostnosti, ki je tako nevaren. Ne gre pa le za podjetja, ampak tudi za nekatere fundacije in skrbniške sklade. Več podjetij je izključilo iz področja uporabe tudi sklade in to ni naključno. Združeno kraljestvo se mora soočati s tem, kar se dogaja v njihovih pristojnostih preko morja ali kjerkoli že druge. Seveda si ne želimo imeti brexita, prav gotovo se mora Združeno kraljestvo soočiti z to problematiko. Glede na to, kaj smo zvedeli na osnovi afere Panama, moramo prav gotovo izvajati pritiske na banke, ki morajo razkriti razmere, kot so ga imeli z Fonseko. Vendar pa to ni bilo edino podjetje, ki je delovalo v smislu te afere skrivnostnosti in delovanja podjetij. Pri vseh bankah moramo poskrbeti za tak nadzor. Potem pa tudi razkrivanje lastništva. Dobro vemo, da veliko denarja, ki se ga opere, se na to ponovno investi, investira v naše države, v London, kjerkoli že. Tudi to je bistveno vprašanje. Moramo poenotiti vsaj minimalno obdavčanje znotraj Evropske unije, zato da se bo izvedelo, katera država članica je davčna oaza drugim. Naprimer nizozemska, portugalski, kjer imajo sedež številna podjetja, zato da jim ni treba prijavljati prihodkov in ustvarjenega dobička drugot. Na ta način lahko kradejo pravzaprav denar iz drugih držav. Potrebujemo CCCTB. Pa še zadnja pripomba. V TTIP moramo z družimi državami zapisati tudi poglavje, kjer bo predviden vsega, BEPS oziroma nujno spoštovanje BEPS-a. No, očitno si ne želite poenostaviti pogajanj z ameriškimi kolegi. Timo Haraka, se ponovno oglaša, izvolite. Tämän puheenvuoron osittain sen takia, että, että saan ilahduttaa. Najlepša hvala. Da, želel bi se na kratko odzvati. S tem bom prav gotovo razveselil tudi naše tolmače. Tisti, ki so na vodilnih položajih pri nas, so seveda v drugačni situaciji kot tukaj v Evropi in to je treba povdariti. Eden primer tega je, da je Finska objavila svoje evropske cilje in tam zauzemajo stoličje tudi glede evropskih davčnih ukrepov, ki jih razlagajo kot predvsej pozitivne. V tem poročilu pa se pojavljajo tudi določeni pomisliki in skrbi glede tega, da evropski davčni ukrepi ne smejo ogrožati konkurenčnosti na nacionalni ravni prav tako ne na evropski ravni. Pomembno vprašanje je torej, kako bomo opredelili konkurenčnost. Ali bo to izgovor za to, da se bomo izognili izvajanju kakršnih koli reform, glede na to, da je gospodarska situacija na Finskem zelo slaba trenutno, bi nas morda lahko celo umikalo, da bi razmišljali o nekaterih kratkoročnih ukrepih, da bi bilo to najboljše vendar se moramo zavedati, da ljudi agresivno davčno načrtovanje jezi. Zdi se, da gre za nekaj popolnoma nepravičnega. Mislim, da bi morali bolj povdarjati razsežnost pravične konkurenčnosti, ne govorimo o koristi kratkoročno, ampak o srednjeročnih in dolgoročnih prednostih. Na nacionalni ravni je treba podarjati pomen podjetij in njihovih kratkoročnih interesov, vendar pa moramo za družbe zagotoviti tudi določeno pravno gotovost in predvidljivost v smislu dačne politike. To je bistvenega pomena tudi pri soodločanju na ravni Evropske unije. Brez predvidljivosti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 Lord Davis bi se želel odzvati na kritike, ki so bile usmerjene na Združeno kraljestvo, potem pa še Miguel Viejas. My Lord, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bi želel imeti še ene intervencije, se pa zahvaljujem kolegom za to, kar so povedali. Zastavil bi vprašanje gospodu Koestu, ki se intenzivno zapisuje pripombe, očitno med to razpravo v svojih pripombah sem dejal, da obrazložitveni memorandum, ki zadeva obdavčitev določenih podjetij v prvi na 20. strani in na polovici te strani pravi, da je cilj zagotoviti javni nadzor glede obdavčevanja in tako dalje. Obenem piše tudi, da morajo multinacionalke javno objaviti prihodke in tako dalje. Na naslednji strani v odstavku 1, 2, 3, 4 pa piše, da informacij naj ne bi razkrivali javnosti. Ali se torej informacije razkrivajo javnosti ali ne? Zanima me, gospod Kuesta, za katero situacijo gre. Torej, ali naj bodo informacije na voljo le pristojnim organom ali javnosti. No, mislim, da bi bilo to treba razčistiti, zato da se bo ohranila tudi zaupnost določenih podatkov. Tudi eh, same stranke bi morali po drugi strani imeti možnost, da se dokopljajo do nekaterih informacij. Najlepša hvala. Gospod Kujas je prav gotovo zapisal nekatera vprašanja, tako kot eh, vaše. In kmalo vas bom prosil, da se odzovete na ta vprašanja. Še Miguel Viegas v imenu Evropskega parlamenta. Eh, eh, Hvala lepa. Samo par kratkih opask bi imel. Najprej se zahvaljujem za organizacijo tega sestanka, ki se mi zdi izredno koristen. Vsaj po našem mnenju je tukaj bistveno vprašanje, ki se pojavlja vprašanje, ali sploh obstaja politična volja za to, da se lotimo tega problema. To je bistveno vprašanje. In politična volja seveda mora priti iz držav članic, ki so še vedno pristojne za davčna vprašanja. In v tem trenutku mislim, da obstaja neko soglasno mnenje, pri katerem pa ne gre za to vzpostavljanje skupne davčne osnove, ampak za uveljavitev načela, da je treba davke plačati tam, kjer se ustvarjajo dobički. To je glavno načelo. Tako da vsa ta vprašanja, ki smo jih tukaj postavili, so povezana z vprašanjem o obstoju ali ne politične volje za reševanje tega problema, ker imamo namreč finančni sistem, ki še vedno omogoča bankam in gospodarskim družbam, da delujejo eh, znotraj davčnih oaz. Vse države imajo neko možnost, da se. Uh, navežemo eh, gospodarske družbe in banke z davčnimi oazami, ki jih je kar precej različnih v različnih majhnih državah po svetu. Tudi pri nas eh, znotraj Evropske unije jih imamo eh, določene regije, določena področja, kjer je obdavčitev nižja. Recimo na portugalskem imamo Azore in Madeiro in tudi tam je davčna eh, situacija in davčna zakonodaja različna in tako zmeraj obstaja ta možnost, da se sprašujejo naši akteri, ali bi lahko nekaj, nekaj preusmerili tja in nekaj delali tam in tako naprej. Tako da v bistvu um, je. To glavno vprašanje, ki ga moramo razrešiti in zato se mi zdi zelo koristno, da se predstavniki parlamentov različnih narodnosti iz različnih držav srečujejo in v zvezi s tem izmenjujejo mnenja za to, da bi lahko dosegli neko skupno akcijo v različnih državah, ki bo nekje na isti ravni in ki bo bolj učinkovita kot to, kar bi lahko naredila posamezna država sama zase. Merci Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k tej zanimivi razpravi. Preden dam besedo generalnemu direktorju, ki se bo odzival na vaše pripombe in vprašanja. Naj povem, da boste potem imela sklepne besede tudi gospod Kofod in Mihajl Torer. Najprej pa še jaz. Jasno je to, kar ste povedali vi, tudi sami smo povedali to. Uh, pri uvodu, tudi gospod Dojsenberg je o tem govoril, da gre za vprašanje, ki je pomembno za nacionalne parlamente. Vi se boste, spoštovani kolegi in kolegice, odločali o tem, kdo bo imel zadnjo besedo. Mi smo vam zgolj v pomoč, lahko vam pomagamo tudi pri medsebojnih pogovorih in razpravah. Tako, da vam predstavimo tudi mednarodno in evropsko razsežnost odločitev sprejetih na nacionalni ravni. In lahko poskrbimo za to, da boste imeli vse informacije, ki jih potrebujete. Še posebej tiste informacije, ki jih lahko pridobite strani mednarodnih institucij oziroma institucij Evropske unije. Vsi se strinjamo, da davčna zloraba pomeni hudo kršitev v smislu pravičnosti poslovanja in konkurenčnih eh, pogojev za gospodarstvo. Nekatera manjša podjetja plačujejo veliko več davkov, do 30 odstotkov več. Prav tako je gospa Walters omenila en pomemben vidik in sicer kako si razlagamo, to, da je velikost določene države relevanten kriterij. To vprašanje se je zastavil tako Evropski parlament kot Evropska komisija. Pregledali smo situacijo po različnih državah članicah in v nekaterih državah članicah smo zvedeli, da imajo majhne države na voljo sredstva in mehanizme, do katerih večje države ne dostopajo. Kaj je majhna država, kaj je velika država, ni jasno. Država, ki ima več kot 10 milijonov prebivalcev, se lahko predstavlja kot majhna država ne vem, ali gre za Luksemburg, ali gre za Malto, tudi ne vem, ali je to majhna država. To je zelo pomemben kriterij. Prav gotovo pa se lahko vsi strinjamo, da je davčna konkurenca nekaj, kar je neizogibno, ne glede na to, ali določena politična opcija o tem razmišlja negativno ali pozitivno, je pa to neizogibno znotraj Evropske unije, pa tudi na globalni ravni, moramo predvsem poskrbeti za to, da bomo s konkurenčnostjo spoštovali tako načela kot predpise, ki jih zahtevamo za zagotavljanje pravične konkurenčnosti na vseh drugih področjih. In danes, tako v Evropski uniji kot na svetovni ravni, še posebej, ko gre za obdavčitev podjetij, o čem govorimo danes, no, tukaj je konkurenca ne lojalna, ne pravična, ne enakopravna. Javno ne moremo zagovarjati tega, da si nekatere države tega znotraj Evropske unije želijo. Po škandalu LuxLeaksa, po škandalu, panamskih dokumentih bodo gotovo luč dneva ugledali tudi drugi škandali. Mednarodni novinarski konsorci, ki je opozoril na te škandale, združuje na desetine novinarjev iz vseh držav članic in prav gotovo se bodo razkrili tudi nekateri drugi škandali in afere te vrste. In javnost prav gotovo ne bo več prenašala te situacije. Strinjamo se torej, da gre za pristojnosti nacionalnih parlamentov. Vsi se nekako. Vsi zagovarjate tudi pravičnost, vsi zagovarjate transparentnost, poštenost in tako dalje. Vsi se strinjamo glede preglednosti in vsi se spomnimo tudi tega, kar je povedal gospod Haraka, glede tega, da se ta transparentnost izvaja na zelo strikten način na finskem. Panamska afera je jasno ponazorila in tudi dokazi, ki so še bolj šokantni, da obstaja možnost znotraj določenih sistemov uporabiti sistem lažnih podjetij, in obenem tudi uporabiti mehanizem skladov, ki lahko delujejo v nekaterih državah, v drugih pa ne, ki imajo različne pravne in fiskalne značilnosti v eni državi kot v drugi, ki so v smislu poslovanja popolnoma transparente v eni državi, v drugi pa ne. In zaradi tega bomo morali storiti še veliko več kot do zdaj. Potem pa še tako imenovani črni seznam nekooperativnih držav, če temu lahko tako rečemo. Stališča se nekako razlikujejo. Vsi smo za vendar nekateri pravite, da dobro, ta seznam imamo, ni pa na to vezana nobena konkretna posledica. Morda bi se morala Evropska unija dogovoriti z OECD, tako da bi dobili tudi enotni seznam in imeli predvideni enake sankcije. Kaj bo namen seznama, če ne bodo temu sledile nobene posledice? Lord Davis je zastavil še eno vprašanje. Mihajl Torer se je že odzval deloma na to vprašanje in sicer, da smo delali na tem, čeprav odgovor ni bil tako jasen. Kakšna je razlika med izogibanjem davkom in agresivnim davčnim načrtovanjem? Jasno je, kako je z davčno utajo, to je nezakonito delovanje opredelitve so jasne, prav tako pravne posledice. Ne vemo pa, kakšna je jasna razlika, vsaj v tehničnem smislu in v pravnem smislu, med agresivnim davčnim načrtovanjem in izogibanjem davkom. No, na to vprašanje nimamo jasnega odgovora, morda pa bo lahko predstavnik Evropske komisije ali pa poročevalec, kateri od poročevalcev to obrazložil. Prav tako so bila izražena različna stališča glede usklajevanja davčne osnove. CCTB ali CCCTB. Kaj ne bi torej imeli? In na to so vezana še nova vprašanja. Evropska komisija bi se želela najprej nasloniti na ustrezno opredelitev, definicijo in če se bomo lahko strinjali glede definicije, potem se pri CCTB-ju pojavi naslednje vprašanje. Osnova je enaka, davčna stopna pa je drugačna. In zato se pojavi vprašanje, kje se obdavči multinacionalko. Vsi pravite, da bi moralo biti načelo, da se podjetje obdavči tam, kjer se sorazmerno opravi največ poslovanja, ustvari največ eh, dobička. Vendar pa vemo, da je opredelitev dejavnosti zelo problematično vprašanje. V priporočilih OECD je tukaj, na primer, uporabljamo merilo letnega prometa, zaposlenih in tako dalje. Vendar pa so nekatere multinacionalke organizirane na tak način, da imajo nekatere hčerinske družbe, ki pravzaprav niso resnične hčerinske družbe, imajo določen število zaposlenih, vendar pa ne morejo ustvariti nobenega dobička. Potem pa se pojavlja tukaj še velika težava, na katero ste številni opozarjali. Uh, in tudi s tem se bomo morali bolj ukvarjati. Kakšna je situacija v primeru digitalnega gospodarstva? Kako bo s to digitalno platformo pravo bogatstvo, prav gotovo lahko črpamo iz vseh podatkov, ki jih imamo na voljo. Vendar pa moramo upoštevati tudi sorazmernost pri izmenjavi podatkov iz različnih držav. Poleg tega se dohodkov ne obdavči sorazmerno s količino podatkov. Digitalni svet ustvarja nekatere nove težave v smislu dodane vrednosti, v smislu prevzemanja odgovornosti in v smislu fiskalne politike. Vendar moramo najprej prav gotovo prepustiti to delo ekonomistom, ki morajo oceniti dodano vrednost digitalne platforme, zato da bomo lahko videli, kakšne bodo posledice za fiskalne organe, za vlade in tako dalje. Ali gre tukaj res za posredno obdavčitev ali pa gre tudi za vprašanje neposredne obdavčitve ali drugih sistemov. Prav tako je bilo govora o počasnosti sistema izmenjave informacij med državami članicami. Že več let se informacije izmenjavajo na dvostranski ravni ali znotraj okvira Evropske unije. V zadnjih letih smo sprejeli tudi direktivo o obvezni izmenjavi informacij glede davčnih odločb vendar pa se zdi, da so ti sistemi izmenjave informacij zaenkrat precej počasni. No, to je bilo veliko govora tudi glede izvajanja priporočil BEPS ali naj bi ta priporočila spoštovali, jih upoštevali ali naj bi naredili še korak dlje, kot predlaga Evropska komisija. Slišali smo naprimer predlog o klauzuli switch over. kar bo pomembno za nekatera podjetja in za nekatere države članice. Potem pa še nekaj pripomp, eh, gospa Fandare in gospod eh, Deisenberg je imel mnenje glede tega, je to predstavil v svojem uvodnem nagovoru. Nismo edini na tem svetu, nismo sami na tem svetu in zato moramo z OECD-jem organizirati tudi srečanje na sedežu OECD-a v Parizu, kjer se bomo sestali tudi z pristojnimi organi drugih držav iz celega sveta. Prav tako pa naj bi odbor tax obiskal Washington, kongres. Kongres je bil sicer popolnoma nezainteresiran, dopred no, nekaj meseci vljudno so nam rekli, da se nas te zadeve ne tičejo, vendar pa so se vmes stvari precej spremenile, tudi zaradi inverzijskih prevzemov. To pomeni, da se je na primer v primeru podjetja Pfizer sedež prestavil na Irsko. In potem so bili kar naenkrat američani zelo ogorčeni zaradi tega, zdaj je to že v osredju predvolilne razprave v Združenih državah. Zvezdno sodišče je napovedalo nekatere ukrepe, na osnovi katerih naj bi sankcionirali inverzije in to že od naslednjega tedna naprej. Predvideno je, da naj bi kaznovali tudi družbo Pfizer. in senat ter kongres sta se odločili soočiti s to problematiko, organizirati tudi razprave o tem in si pobliže ogledati tudi predloge OECD. Torej, imeli smo določene koristi od te skupne problematike, tako da se bomo lahko zdaj tudi srečali z ameriškimi zakonodajalci, tako da jim bomo predstavili tudi evropsko stališče. Tako bomo poskrbeli za to, da če se bomo preusmerili na izvajanje priporočil OECD in bomo upoštevali tudi predloge Evropske komisije, ki zadeva konkretno le Evropsko unijo. Potem ne bomo pri tem delovali naslepo, ne bomo naivni, s čimer ne bomo spodkopali konkurenčnosti v razmerju do glavnih konkurentov, do američanov, naprimer, ampak bomo ukrepili našo konkurenčnost, zagotovili bolj pravično situacijo in tako dalje. Tako, gospod Quest. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za zelo zanimivo razpravo in zelo zanimive komentarje. Svoje komentarje bom poskusil povzeti v treh temah in obravnaval bom posamezna vprašanja, ki so se pri tem pojavila ukrepati moramo, govoriti moramo o ukrepih samih in seveda moramo govoriti tudi o učinku na konkurenčnost in gospodarstvo. Potreba po ukrepanju. Velika večina vas je na različne načine povedala, kako pomembni so ukrepi na tem področju. Če se želimo danes uspešno spopasti s problemom erozije davčne osnove. Govorili smo tudi o učinkoviti davčni politiki, o davčni osnovi in tako naprej. Če to povežem z različnimi predlogi, ki smo jih podali, zato da bi se s tem spopadli, lahko vidim, da smo že imeli prvi skupek predlogov v svežnju, ki smo ga predlagali. Morda lahko poskusim odgovoriti na težko vprašanje definicije. Ne vem, ali bom popoln, ampak. Uh, Po eni strani imamo davčno utajo, vsi se strinjamo, da je to nezakonito, potem pa je seveda vprašanje, kaj je izogibanje davkom, kaj je agresivno davčno načrtovanje in kako bi se proti temu borili. To je v, v srču razprave, ki jo imamo, kajti jasno je, da so nekatere oblike izogibanja davkom zakonite. Tiste najbolj neutralne pač izkoriščajo dogovore, ki veljajo, to morda lahko spodbuja naložbe, če je to pregledno in zakonito, potem je to vse lepo in prav. Ampak pogosto lahko zaidemo v neko sivo območje. Gre za to, da se izkoriščajo tehnikalije in vrzeli. Gre za izkoriščanje tega na način, ki omogoča zlorabo. Agresivno davčno načrtovanje je tisto, kjer pridemo do vrhunca to vrstne politike. Gre za izkoriščanje vrzeli. Podjetje si potem prizadevajo za dvojno neobdavčevanje ali za dvojno davčno olajšavo in tako naprej. S tem se potem premaknemo v razpravo o poštenosti in o konkurenčnosti. Tukaj želimo poskrbeti, da bo obdavčevanje pošteno in učinkovito in da bo zagotovljeno, da bodo vsi akteri na trgu imeli enake možnosti. Želim se izogniti vrzelim, želim se izogniti temu, da bi kompleksnost izkoriščali za to, da ne bi plačevali davko, ki jih je pač treba plačati. V razpravi se je prav tako izkazalo, kako pomembna je izmenjava podatkov in kako pomembna je preglednost. Lepo je slišati, da obstaja podpora za različne predloge, ki smo jih že slišali ali ki so v procesu sprejevanja, vsaj kaj, kar zadeva izmenjavo podatkov. Dogovor o iz, avtomatski izmenjavi podatkov v zvezi z davčnimi stališči že imamo, ker je za tudi izmenjavanje podatkov o poročanju po posameznih državah med davčnimi organi, to ni javne narave, to velja samo za davčne organe. Zato smo podali tudi predlog o poročanju po posameznih državah, ki bi bil v javni sferi. Lord Davis je podal zanimiv predlog. Jasno je, da bi ti podatki morali biti v javni sferi. Veliko se je govorilo tudi o obsegu, o zgornjih mejah tega predloga in tako naprej. Komisija je podala predlog, to je zdaj v politični domeni in razprave, ki jih imamo, bodo služile temu, da bomo našli pravo ravnovesje pri sprejetju tega predloga. Mislim pa, da je dobro videti, da vsi podpirajo zamisel, da bi zagotovili ustrezno preglednost in da bi Evropska unija odigrala svojo vlogo pri izvajanju teh globalnih sporazumov. In mi smo vsi zavezani k temu, da bi to tudi zagotovili. Nekaj je bilo tudi govora o črnih seznamih. Vprašanje je, ali bo to delovalo, to v preteklosti ni delovalo in tako naprej. Mislim, da je to zapleteno vprašanje. Podali smo predlog v zvezi s tem in to že januarja. Poskusili smo okrepiti dobro davčno upravljanje na globalni ravni. To smo želeli zagotoviti tudi s tesnejšim eh, sodelovanjem in tudi s tem, da bi določena podjetja, ki ne sodelujejo z nami, uvrstili na črni seznam. Zdaj bomo ta predlog iz januarja povezali z predlogom za poročanje po posameznih državah, zato da bi zagotovili še več preglednosti pri tistih jurisdikcijah, ki bodo navedene. To dvoje je treba združiti, zagotoviti moramo, da bomo imeli ustrezen način izvajanja črnega seznama, ampak zdi se mi, da imamo zdaj tudi politično voljo, zato da bi se to dejansko tudi zgodilo. Prisedevamo si, da bi ta dva procesa združili. Šeneke. Kel sore la sankcion? Oprostite, kakšna pa bi bila sankcija? Seveda sklepam, da naj bi bila ta enaka za vse. Za um, tista sodišča, ki bi bila na takem črnem seznamu, sklepam, da naj bi imela uh, Kratek odgovor je naslednji. Proces, ki smo ga predlagali, je naslednji. V skupini za kodeks ravnanja bi govorili o tem, katere države bi morale biti navedene in da bi se dogovorili o tem, kakšne bi bile posledice. Nismo še prišli do konca tega procesa. prva sankcija je pač ta, da javnost viha nos nad tistimi, ki so navedeni. Videli smo, da je to precej učinkovito, kaj ti tiste države, ki so navedene, si želijo, da bi jih izbrisali se z nama. Nekatere niso izbrisane, nekatere pa pač ne. jasno mora biti tudi, kakšne bodo sankcije na evropski ravni ali na ravni držav članic. Seveda moramo upoštevati tudi subsidijarnost. To je del procesa v predlogu, ki smo ga podali, zato da bi z državami članicami in parlamentom seveda prišli do konca tega. Lahko si predstavljate, naprimer, da imamo banko, ki ima podružnico na enem območju, ki je na območju jurisdikcije, ki je na črnem seznamu in da se ji pripiše sankcija, ki je predpisana. Ampak to je precej brutalna določba ki pa jo ZDA kar hitro uporabljajo, tudi napram našim uh, bankam. No, in če ne bomo uvedli takšnih sankcij, pa ne glede na posledice, potem ne bo iz tega vsega skupaj nič. Namen ni, da bi ostali na teoretični ravni. Prvi cilj je, da bi zagotovili dobro davčno upravljanje in da bi rešili probleme že pri izvoru samem, zato da ne bo treba navajati teh jurisdikcij. Ko bomo imeli seznam, potem bo javnost vedela, kdo te države so in te države bodo morale pač rešiti svoje probleme. To bo moralo vključevati tudi sankcije. Ampak s tem se spet vračamo na razpravo o subsidijarnosti. To bo potem v rokah držav članic. In del izziva, je naslednji. Ravnati moramo na nacionalni, globalni in evropski ravni hkrati. Prav. Govoriti sem želel še o konkurenčnosti. Jasno je seveda, da moramo poskrbeti, da bomo pri predlogih zaščitili konkurenčnost in s tem se odpre vprašanje ali naj bi sledili Pepsu, ali naj bi bil naš predlog osnovan samo na okviru Peps in da bi naj potem dodatke predstavili ločeno. Naš pristop je, da predstavimo celovit pristop, da bi Peps vključili na integriran način, obenem pa bi seveda upoštevali tudi specifične elemente skupnega trga. Želimo si enotnega predloga in to smo storili tudi januarja. Nekaj napredka smo že dosegli v zvezi s tem, ampak odločitev o tem, ali bo vse ostalo v eni direktivi ali pa bo to razdeljeno na dva predloga, kakor ste predlagali naslednje, bo v rokah političnih odločevalcev. O tem se trenutno govori v okviru nizozemskega predsedstva bomo videli, kako daleč bomo prišli. Mislim, da bo odločitev sprejeta maja. Poskrbeti pa moramo, da bodo sprejeti različni vidiki tega predloga. Vsi so pomembni v boju proti davčnemu izogibanju. Mislim, da sem spregovoril o večini vprašanj, ki ste jih želili, da jih pokrijem. Če ne, se bom k temu še vrnil. Hvala. Hvala lepa. No, zdaj pa za zaključek še naši poročevalci. Jepe. Hvala lepa, hvala kolegice in kolegi za odlično razpravo danes. Povedati želim naslednje. To kaže, da potrebujemo še več razprav. Ta dogodek je bil dober, govorili smo o različnih konceptih, govorili smo o agresivnem davčnem načrtovanju, govorili smo o izogibanju davkom in Govorili smo tudi o ustreznem privlačnem okolju za podjetja. Govorili smo o tudi davčni konkurenčnosti. To so besede, ki so priljubljene in o tem moramo še govoriti. Najprej moramo seveda pomesti pred svojim pragom v Evropski uniji. 28 držav članic imamo in poskrbeti moramo, da bomo imeli enake možnosti za vse, zato da bodo podjetja vsa sledila istim pravilom prav tako ne smemo drug drugemu krasti davčnih prihodkov in s tem zmanjševati davčne osnove drug drugemu. To je provokacija, prihaja do erozije davčne osnove v Evropi, tudi zaradi pomankanja sodelovanja med državami članicami. Gre za provokacijo, tako to vidijo davkoplačevalci in MSP. Mala in sredna podjetja še vedno plačujejo 30 odstotkov več davkov kot multinacionalke. To uničuje delovna mesta in to uničuje tudi podjetniški duh v Evropi, obenem pa seveda to zavira nastajanje novih podjetij. Vse to je treba razumeti. V zvezi s tem želim povedati, da moramo pomesti pred svojim pragom. Davčna stališča, všeč mi je, da imamo zdaj samodejno izmenjavo podatkov v zvezi s tem, vendar še vedno obstajajo države članice, ki imajo različne davčne sisteme, ki bi jih lahko obravnavali kot agresivno davčno načrtovanje. Govorimo o patentnih boksih, o boksih znanja. Vidimo lahko, da obstaja velika razlika v zvezi s tem in še enkrat pomesti moramo pred svojim pragom. Povedati sem želel, da nas čaka še veliko dela v zvezi s tem. Drugič smo del globalnega sveta s prostim pretokom kapitala in naložb seveda. In veliko tukaj vas je dejalo, da bi lahko upoštevali naprimer razpravo v ZDA o obdavčevanju podjetij. Neverjetno je. Triljoni dobička ameriških podjetij so nekje zunaj po svetu in niso v ZDA, zato ker imajo tam visoko nominalno stopnjo. Obama je rekel, da morda ne gre za nezakonito davčno utajo, ampak da so pravila neustrezna vidimo, da obstajajo vrzeli, ki jih je treba zapreti. Delo je treba opraviti na nacionalni ravni in tudi na evropski ravni. Povedati želim, da tudi tukaj delo še ni zaključeno. Naprimer, končni upravičenci. Potrebna je preglednost, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi manjšo kompleksnost. V panamskih dokumentih lahko vidimo, da je veliko kompleksnosti. In za kompleksnostjo je morda mogoče ugotoviti, kdo je lastnik nekega trusta ali družbe, ampak če ta lastnik nima nobenega smisla, potem nam to ne pomaga. Potrebujemo tudi preprostost, torej v zvezi s temi pravili. To sem želel povdariti. Poročanje pa po posameznih državah, o tem govorimo v parlamentu in jaz zagovarjam enostavnost lepo bi bilo, če bi vse multinacionalke morale upoštevati enake standarde. Tisto, kar velja za finančni sektor, za banke, bi lahko upoštevali tudi druge. Gre za javno poročanje po posameznih državah. Torej, tisto, kar velja za banke, bi moralo veljati tudi za nefinančni sektor. Mislim, da si tukaj lahko med sebojno pomagamo. Potem pa še nekaj. Povedati sem želel, da bi morali na osnovi razprave danes ugotoviti, da je bilo veliko podpore za svežen komisije v zvezi z izogibanjem plačevanja davkom. Tudi projekt BEPS je bil vključen v to. Evropska unija mora prevzeti vodilno mesto v razpravi v zvezi z izogibanjem davkom. Tudi v okviru OECD-a. Cameron je zdaj sprejel dogovor, z svojimi jurisdikcijami v okviru Združenega kraljestva in seveda Združeno kraljestvo je pomemben akter na področju davčne utaje ali izgibanja davkom, kakorkoli pač temu že rečete. Cameron zdaj zahteva sodelovanje od svojih jurisdikcij. Ostalih 27 držav članic bi morala imeti dostop do enakih podatkov. Zato potrebujemo učinkovito sodelovanje med 28 državami članicami. Naprimer, davčni organi v določeni državi članici lahko pridejo do določenih podatkov v okviru razkritja in če se to zgodi, bi morali ti podatki biti na voljo takoj vsem. V primeru Swiss Leaks smo videli, da je težko, da bi davčni organi zagotovili dostop drugim organom do svojih podatkov in tako naprej. Veliko dela nas še čaka, ne bom se spuščal v razpravo, ampak uh, Jasno je, da dela še ni konec. Zdaj je politična volja na naši strani, ampak veliko dela nas še čaka. Prejšnji teden je bil teden panamskih dokumentov. Že zdaj dobivamo sporočila strani javnosti. Vsaj jaz. Pravijo, super. Prejšnji teden je bilo tako divje, zdaj pa je že vse potihnilo v zvezi s to razpravo. Mislim, da smo vsi odgovorni za to, da bo javna razprava tekla naprej. Ne gre samo za to, da imamo javno predstavitev tukaj v parlamentu. To je odlično in korisno, ampak tudi nacionalni parlamenti bi morali o tem govoriti, kajti naši državljani menijo, da so razprave zdaj končale in da se ni zgodilo nič. Pokazati moramo, da prihaja do ukrepov in da moramo ukrepati hitro. Evropska unija in komisija ter države članice morajo ukrepati hitro, morda hitreje kot običajno. Hvala za razpravo. Jepe, Mikael. Hvala, Jepe, Mikael. Je Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Dodal bom le tri elemente. Prvič, imel sem občutek, da je bilo kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov všeč, da smo imeli izmenjavo mnen in kot eden od soporočevalcev se želim zahvaliti vam, poslancem, da ste prišli v Brusel in da ste bili z nami pripravljeni govoriti o tej temi. Druga tema ali drugo vprašanje. Veliko komentarjev smo slišali v podporo zamislim, ki jih imamo na dnevnem redu iz Francije, iz Polske, naprimer, smo slišali, da podpirajo CCCTB, to je eden najpomembnejših projektov, kar zadeva Evropski parlament. Več preglednosti, tudi to je nekaj, s čimer ste se strinjali skoraj vsi in to je pomembna tema, tudi pri komisiji in zakonodaja v zvezi s tem je že v pripravi. Tretjič, obstajajo določene razlike, kar zadeva vprašanje, ali bi morali imeti pristojnosti na ravni Evropske unije ali pa naj bi to ostalo na nacionalni ravni. Predlagam, da ne ustvarjamo nekega nasprotja pri teh vprašanjih. Sem soporočevalec, kakor sem povedal. In eden pomembnih rezultatov te razprave je, da je problem takšen, da škodi državam članicam. Reševanje tega problema bi moralo torej biti v interesu držav članic. Seveda pa tega ne morejo storiti države članice same. Zagotoviti moramo neke vrste mednarodno sodelovanje, zato da bo pozitivno zato da bosta G20 in OECD lahko to upoštevala, ampak Evropska unija mora odigrati pomembno vlogo pri tem, še posebej, če upoštevamo, da imamo skupni trg z prostim pretokom kapitala. Z tega vidika mislim, da je argument dober za to, da bi države članice, parlament in komisija skupaj pripravili pristop, zato da bi imeli obvezujoč pravni okvir za to, da ustavimo agresivno davčno načrtovanje in davčne utaje. Hvala. Odlično, najlepša hvala. Mislim, da smo kar dobro delali. In na podlagi te prve izmenjave mnenj bomo nadaljevali z razmišljanjem in svojim delom in zato um, še enkrat vabim vse tiste, ki se boste lahko udeležili medparlamentarne konference v Parizu 2. maja, katere se bodo poleg evropskih držav udeležili tudi poslanci še drugih držav izven Evropske unije. Na tej podlagi bomo pripravili priporočila, ki jih bo Evropski parlament sprejel junija. Medtem pa bo parlament ustanovil tudi preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala s problematiko panamskih dokumentov. Kot je povedal gospod Deusenberg, si je nizozemsko predsedstvo zastavilo za cilj dosego političnega dogovora o celotnem svežnju o eh, boju proti izogibanju davkom in eh, še nekaj bi želel povedati predstavnikom nacionalnih parlamentov, da še v drugem odboru znotraj našega parlamenta, torej v odboru za gospodarske zadeve, obravnavamo poročilo na lastno pobudo v zvezi z eh, goljufijami na področju DDV, kar je glavni problem za vse naše nacionalne proračune. V bistvu imamo industrijsko organizacijo goljufije na DDV, kar še najbolj vpliva na prihodke iz davkov. In pri tem je DDV zelo pomemben in določitev uh, davčne osnove, ki naj bi bila usklajena, je stara že desetletja, v tem času pa vendarle nam ni uspelo zajeziti goljufije z imenom Vrtiljak. Tako, torej, najlepša hvala za sodelovanje. Eh, želim vam srečno pot domov v vaše države v upanju, da se spet k malu srečamo na naslednjem podobnem sestanku. S tem je eh, to zasedanje zaključeno. Zdaj pa bomo v, tem, v tej dvorani nadaljevali se sestankom koordinatorjev ter poročevalcev in poročevalcev v senci v zvezi z zaslišanjem predstavnikov, kaj